bonjour. Étant donné que la présidente et tous les vice-présidents. Dobro dan, lep pozdrav kolegi in kolegice. Glede na to, da predsednika in podpredsednikov ni tukaj, so me kot najstarejšo članico prosili, če prevzamem vodenje tega sestanka in to bom storila v angleščini. In eh, sicer najprej sprašujem, ali ima kdo kako pripombo na dnevni red in če nišče nima pripomb, potem je ta sprejet. Potem druga točka dnevnega reda, sporočila predsednika. Na zahtevo Evropske centralne banke v zvezi z načrtovanim monetarnim dialogom eh, vas obveščamo, da bo sestanek odbora v ponedeljek 8. julija se začel ob pol treh popovdne. Prosili so za to spremembo, zato da bi gospod Marijo Dragi eh, lahko kasneje popovdne sodeloval na sestanku evroskupine. Torej, mislim, da nimamo nobenih pripomb, to je pač samo sporočilo. In pa še kar zadeva politični trilog o izlorabi trga, ta je potekal prejšnji četrtek, doseženega je bilo precej napredka in načelen politični dogovor je v dosegu. Seveda pa mora to najprej ta teden potrditi svet, ki bo obravnaval še nekatera odprta vprašanja. Nadane tehnično delo pa je tudi potrebno in se bo nadaljevalo. Ima kdo kako pripombo v zvezi s tem? Očitno ne. Potem pa gremo kar na naslednjo teč, točko dnevnega reda. In sicer letno poročilo Evropske centralne banke. Gre za poročilo gospoda Pitele. Danes je predvidena obravnava osnutka poročila. Gospod Pitela, izvolite. Beseda je vaša. Grazie, signora presidente, complimenti per la sua presidenza. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej, najprej čestitam, da ste za danes zauzeli ta položaj. No, kot veste, je bilo zadnje leto zelo zahtevno za evroobmoče. Priča smo bili pacu BDP-ja, visoka je tudi brezposelnost. Skratka, nasplošno so razmere zelo problematične. Lani smo sicer na trgih videli veliko nervoze glede domnevno šipkejših držav. Poleg tega smo beležili tudi neuzdržne ravni brezposelnosti in glede na okoliščine se Evropska centralna banka na vse to dobro odzvala. Oziroma eh, bolje kot številne vlade, bi lahko rekel. Zato smo zelo pozitivno nastrojeni, kar zadeva odločitev o znižanju obrestnih mer, s katero je centralna banka poskušala spodbuditi gospodarstvo. Druga tranša operacije dolgoročnega refinanciranja iz marca je omogočila evropskemu gospodarstvu, da je ponovno zadihalo, vendar pa to ni bilo dovolj. Razprave o nekaterih finančnih instrumentih so zastale in zaradi resnosti krize je bil potreben tudi program za odkup vladnih obveznic. Najava tega programa je predstavljala prelomnico v letu 2012, kajti na ta način smo končno dosegli stabilizacijo pričakovanj na trgu, vseeno pa to ni dokončna rešitev, to ne more biti dokončna rešitev in še vedno obstaja tveganje, da se bo kriza ponovno razplamtela. Eh, Tudi dan danes je še vedno več eh, kazalcev, ki gažejo v to smer. Če se bodo stvari tako nadaljevale, nam utegne groziti kaos, kajti zelo nizko domače povpraševanje, ki je posledica vrčevanja iz ideoloških in dogmatičnih razlogov, eh, Eh, je lahko pogubna, tako da so potrebni določeni ukrepi na monetarnem področju in sam imam naslednje predloge. Program dokončnih denarnih transakcij se mora nadaljevati, za kar potrebujemo nadaljno, nadaljna sredstva. Eh, mora pa biti ta operacija povezana s drugimi pogoji in dostop do tega programa mora biti omejen. Pogoji pa morajo biti vezani na proračunsko politiko. To je bistvena točka. Kriza spodkopava evroobmoče, vendar pa tu ne gre za posledico zadolženosti, ampak za pomankanje povpraševanja. Pa in ne smemo še poslabšati položaja za tiste države, ki so uspele krizo premostiti. Potrebujemo program dokončnih denarnih transakcij na podlagi pogojev, eh, ki bodo pripeljali do izboljšanja gospodarskega položaja. In to bo seveda vplivalo tudi na razmere glede javnega dolga. Potrebno je torej revidirati program dokončnih denarnih transakcij, kajti ta, kakršen je zdaj, ni vzdržen. Ni pa na ključje, da nobena država članica ni zahtevala izvajanja tega programa, kajti ta socialno gledano res ni vzdržen. Drugič, potrebno je zagotoviti, da, bomo, da bo likvidnost bančnega sistema, ki jo zagotavlja Evropska centralna banka, se prilila v gospodarstvo. Potrebujemo dodatna prizadevanja, da bi se eh, izognili omejitvam. Vidimo, da je Evropska centralna banka spodbujala banke, da eh, pridobijo njena sredstva, vendar pa so banke potem ta sredstva zopet no-, naložile nazaj pri Evropski centralni banki, kar pomeni, da sredstva niso prišla do uh, realnega gospodarstva. To je resna težava, sploh v času socialnih težav in brezposelnosti. Tako da je res potrebno odpraviti tabuje, kar zdaj v delovanje pogodb in razmisliti moramo o možnosti, da bi Evropska centralna banka odkupovala obveznice in zagotavljala večjo likvidnost gospodarstvu. Vprašanje bar, vrednostnih papirjev, ki temeljijo na sredstvih, Eh, pa bi utegnilo pripeljati do novih gospodarskih balonov. Zato moramo biti pri tem početju zelo previdni. Dejstvo pa je, da je bančni sistem v Evropi še vedno zelo ranljiv. Eh, tu se lahko kaj hitro zgodi, da bomo omajali ravnovesje v evroobmočju, tako da moramo bančnemu sektorju pokazati več poguma. V letu 2012 smo tudi mi v odboru prispevali k temu, obravnavali smo vprašanje enotnega mehanizma nadzora, ki naj bi ga izvajala Evropska centralna banka in to bo pomenilo, da oziroma to pomeni, da ima centralna banka eh, zelo široka pooblastila, ki pa jih mora spremljati večja odgovornost in preglednost. Uredba o enotnem mehanizmu nadzora, ki je v teku sprejetja, pomeni, da so potrebni zelo eh, demokratični postopki, tudi kar zadeva imenovanje predsednika in podpredsednika nadzornih organov. Evropska centralna banka in parlament se pogajata o Eh, pravilih in poslovniku in tu je nujno potrebno zagotoviti, da bodo zapisniki nadzornega sveta javno objavljeni. Želimo si močnejše centralne banke, ki pa mora biti tudi bolj pogumna, kar zadeva svoje dejavnosti na nekonvencionalnih področjih. In tu je potrebno razmišljati predvsem, o večji odgovornosti in večji preglednosti. Zastopamo državljane in državljani imajo pravico vedeti, kako eh, se izvajajo ti zelo pomembni ukrepi in politike, kajti to bo vplivalo na prihodnost naše skupnosti. Hvala. Hvala, poročevalec. Naj vas torej spomnim, da gre za letno poročilo Centralne banke za leto 2012. E, tako da ni pravi trenutek, da govorimo o bančni uniji, o tem bomo govorili ob drugih priložnostih, zdaj pa dajem besedo pročevalcem v senci, najprej gospa Gal Pelc v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za opravljeno delo. In na kratko naj predelim, kakšne so omejitve pri tem poročilu. Nasplošno naj najprej povem, da ko govorimo o Evropski centralni banki, eh, moramo tudi na problematiko in odprta vprašanja gledati iz perspektive Evropske centralne banke. Glede na Vse to je seveda pomembno poštevati, kakšna so pooblastila, kakšna so naloge Evropske centralne banke. Evropska centralna banka ima nedvomno pomembno vlogo na področju gospodarstva in tu lahko izpostavimo najrazličnejše kazalnike glede rasti, brezposobnosti in podobno, ampak mislim, da ne obstaja kakšna korelacija med temi kazalniki in delom Evropske centralne banke. No, kar pa zadeva moje mnenje, naj povem, da mi je všeč struktura poročila. Mislim, da je dobro, da se loteva institucionalnih vprašanj, monetarne politike, bančne unije. Kar zadeva monetarno politiko, pa je po mojem mnenju najpomembnejše, da če se strinjamo, da je znižanje obresnih mer nekaj pozitivnega, da to tudi v poročilu izpostavimo kot pozitiven element in da potem obravnavamo še druge elemente monetarne politike. No, odpira se mi vprašanje, čeprav eh, glede tega nisem povsem gotova in lahko bomo na tem še nadalje delali na sestankih poročevalcev v senci in sicer bi želela nekako v poročilo vključiti to, da bi morala biti Evropska centralna banka eh, bolj odprta oziroma bi se morala bolj posvečati MSP-jem in zasebnim gospodinstvom. Ne strinjam se s tako imenovano sterilizacijo likvidnosti. E, tu gre za točke od 5 do 10 in v zvezi s tem bom sama predložila tudi predloge sprememb. Pomembno je, da poročilo jasno pove, da monetarna orodja, ki jih uporablja Ruska centralna banka, so dosegla svoje meje, da so vse manj in, eh, aktualna in da mora Evropska centralna banka najti neke nove pristope in metode pri svojih dejavnostih. Mislim, da ni potrebna revizija statuta Evropske centralne banke, kar zadeva stabilnost cen in polno zaposlenost. Pristop glede polne zaposlenosti je po mojem mnenju vprašljiv vidik tega poročila. Se pa strinjam, da mora biti vodenje demokratično in da neodvisnost Evropske centralne banke ne more biti izgovor za nizko stopno preglednosti. Kar pa zadeva menjalne tečaje, je to zelo pomemben vidik, kajti menjalni tečaji tudi vplivajo na rast in konkurenčnost. če so menjalni tečaji neustrezni, lahko to zelo negativno vpliva na rast. Kar zadeva bančno unijo, pa se strinjam, da je potrebno oblikovati pravo bančno unijo, čeprav je to seveda zelo občutljivo vprašanje. Obravnava tega vprašanja pa uh, mora biti uh, tudi del naše razprave o splošnih vidikih bančne unije. Torej, eh, naj omenim še pomankljivost letnega poročila Evropske centralne banke. Gre za pomankljivost ne tega poročila, ampak poročila centralne banke. Nažalost, to ponavljam že drugič in to je potrebno izpostaviti. Letno poročilo Evropske centralne banke ne upošteva zahtev, ki jih je predložil parlament pravzaprav popolnoma ignorira delo parlamenta, kar zadeva strukturo poročila. Namesto, da bi si vzajemno pomagali pri svojem delu, se zdi, da en drugemu eh, delo otežujemo. E, torej, mi pripravimo priporoči, eh, poročilo s priporočili, ki pa jih potem Evropska centralna banka ne upošteva. Skratka, če povzamem, kar zadeva strukturo in vsebino poročila, eh, bom eh, tudi sama vložila nekaj predlogov sprememb. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gal. Zdaj pa dajem eh, besedo gospodu Nictavacu, ki pa mislim, da ga ni. Je morda kdo drug iz skupine liberalcev, ki ga lahko nadomesti? Očitno ne.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 Ja, torej pri zelenih eh, imamo zelo izenačene vloge med obema spoloma, tako da tu nimamo težav. Torej, najprej naj se zahvalim gospodu Piteli za njegovo poročilo. Če dovolite, pa bi se osredotočil na nekaj točk, glede katerih bi tudi sami želeli prispevati. No, Evropska centralna banka seveda je v prvi vrsti centralna banka, ki pa smo ji zdaj naložili še druge naloge na področju nadzora. Poleg tega trenutno potekajo precej zahtevne razprave med obema institucijama, zato da bi zagotovili uh, Eh, robusten in demokratičen nadzor nad eh, samim delom Evropske centralne banke, eh, ki seveda tudi sama izvaja nadzorne funkcije. Mislim, da tega nismo omenjali v zvezi z letnim poročilom Evropske centralne banke, ampak to je zelo pomemben element naših odnosov. Čeprav je morda bolje, da tega ne zapišemo v poročilo, ker bi lahko prišlo do kakega nesporazuma. Uh, Potem drugič, to poročilo je del dela trojke, ki seveda igra zelo pomembno vlogo v gospodarski politiki Evropske unije, e, predvsem kar zadeva države, ki so same predmet nadzora. Tu je to poročilo Evropske centralne banke nekoliko neobičajno, kajti priporočila glede tega, kaj je potrebno storiti, bistveno presegajo monetarno politiko. E, Ne smemo pozabiti, da kar zdaj v monetarno politiko Evropska centralna banka sicer je samostojna in neodvisna, ampak eh, za druga področja pa to ne velja. Torej, v okviru trojke ECB opravlja naloge, ki niso neposredno vezane na glavno pooblastilo na področju monetarne politike, ampak mislim, da bi morali omeniti tudi to vlogo Evropske centralne banke, pri čemer je potrebno upoštevati tudi nekatere kontroverzne eh, Eh, komentarje, ki jih je podal Mednarodni denarni sklad, ki je tudi član trojke. Rekli so namreč, da ni prišlo do popolnega prestrukturiranja grškega gospodarstva v obdobju po 2010 zaradi odpora Evropske centralne banke in drugih institucij in mislim, da bi morali se opredeliti tudi do tega. Potem tretjič kar zadeva dokončne denarne transakcije. Lahko se strinjamo s tem, kar je poročevalec zapisal v poročilo in morda bi bilo dobro, da tu izpostavimo tudi položaj držav članic, ki želijo eh, zaključiti oziroma zapustiti programe pomoči. Eh, potem pa še položaj na irskem in eh, prihajajoči korak Evropske centralne banke v zvezi s tem in pa nujna pomoč na področju likvidnosti. Evropska centralna banka si tu prizadeva biti bolj pregledna. Eh, ampak eh, mi bi si pravzaprav tu naredili, želeli narediti korak dlje. Želeli bi, da Evropska centralna banka razkrije države, institucije in tudi eh, obrestne mere v zvezi s tem. Poleg tega, kar zadeva preglednost, bi želeli večjo osredotočenost eh, glede vrednostnih papirjev, ki temeljijo na sredstvih in ki jih izdajajo posamezne institucije. Ravno tako bi želeli tudi tu specifične podatke, zato da bi imeli bolj jasno sliko o tem, kako Evropska centralna banka vrednoti posamezne elemente. Eh, Poleg tega eh, se pojavlja veliko tudi zaupnih sporozumov med centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami. Eh, in v zvezi s tem smo tudi zaskrbljeni, kar zadeva same zneske in kar zadeva število državnih obveznic, ki jih ima lahko v vsakem trenutku v lasti. Evropska centralna banka. Ravno tako je potrebno govoriti tudi o tem, v kolikšni meri Evropska centralna banka dejansko spodbuja realno gospodarstvo, predvsem MSP-je. No, to je glavna smer naših predlogov sprememb in če gospa Žuli tega ne bo vložila, bom to ustvaril sam. Najlepša hvala. Gospod Epink je naslednji za skupino EKR, je poročevalec v senci za svojo skupino. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalil gospodu Piteli za osnutek poročila, ki in čeprav to vsebuje marsikaj, s čimer se moja skupina ne more, spremljati je poročilo zelo jasno in je zelo jasna tudi njegova usmeritev. Uh, Poročevalec hvali operacijo dolgoročnega financiranja in izpostavlja pomen pogojev vezanih na EFSF, eh, vendar pa pravi, da ni potrebna popolna sterilizacija likvidnosti in da ni potrebno nujno zagotavljanje likvidnosti za zmanjševanje dolgov. In vse to kaže na eno. Tiskanje denarja je socialistična rešitev za krizo in eh, ta operacija pomeni, da vlade tiskajo denar za lastno rabo, vendar pa takega denarja ne pokriva ustvarjanje vrednosti v realnem gospodarstvu, kar pripelje do poceni denarja, ne pa do strukturnih izboljšav v gospodarstvu. To je ravno to, čemu smo priča danes. In po naključju je ta vikend eh, banka za mednarodne denarne poravnave kritizirala ravno ta pristop. Naj citiram nekaj besed iz poročila te banke, ki pravi, da postaja vse bolj jasno, da centralne banke ne morejo storiti vsega, kar je potrebno, zato da eh, ohranjajo, oziroma zato, da počasno delujočim gospodarstvom zagotavljajo neko vzdržno raven rasti. Nizke obrestne mere so olajšale zasebnemu sektorju podaljševanje oziroma reprogramiranje dolgov. Poleg tega na ta način tudi oblasti laže odlašajo z reformami, ki so potrebne za gospodarski in monetarni sistem. Tako da mislim, da moramo biti bolj kritični in da moramo vnesti več realizma v razpravo in tudi v to poročilo. V tej luči bom uložil več predlogov sprememb in upam, da bomo v konstruktivnem duhu skupaj pripravili kompromise. Hvala. Euh, euh, Hvala lepa. Poročevalcev v senci več ni.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 On je v bistvu počel vse tisto, kar vi sedaj kritizirate. Pa še vedno imajo zelo nizke obrestne mere, enako velja tudi za ECB, tako kot je že povedal gospod Pitela. Sedaj so obrestne mere, kot rečeno, še vedno tudi tukaj nizke. In tudi po zaslugi torej, Zveza centralne banke. Sedaj pa poročilo gospoda Pitela. V nasprotju s nekaterimi kritikami mislim, da je tukaj predvsem podarek na tisto, kar moramo mi vprašati. Mi kot poslanci moramo nekaj vprašati centralno banko. Mi smo s tem že začeli v monetarnem dialogu v preteklosti. Gospod Pitela ima prav, ko se želi usredotočiti zlasti na pomankanje demokracije v zvezi z monetarnimi vprašanji. Dva primera, na primer. Kot prvo, odkup javnega dolga, torej obveznic, je še en primer. Tukaj smo si podarili to, da imajo centralne banke, torej Evropska centralna banka, tukaj portugalski in pa grški dolg. Potem vedno, gospoda Dragija, sprašujemo, kaj ECB stori za to, da čim bolj izkoristi to situacijo in kaj počne s tem dolgom, s temi državnimi obveznicami. Potem kot druga stvar, na katero se moramo osredotočiti, ko ECB daje sredstva v zasebne banke in ko v bistvu potem tudi razširja možnosti za razširjanje kriterijev, ali to pomeni, da v bistvu to postaja neka ogromna banka, javna banka, ki zasebnim bankam omogoča dodatne špekulacije. In potem v bistvu bo tudi centralna banka morala prevzeti posledice za vse te politike potem še izmenjava in pa obrestne mere tukaj. Ni nobene razprave na evropski ravni, moram reči. Tisto, kar se dogaja v realnosti, je to, da so nekatere države zelo zainteresirane za določene politike, ki se trenutno obravnavajo. Torej, zelo nizke obrestne mere imamo nekatere države naprimer želijo močan evro napravljen dolaru, zato ker imajo velike trgovinske presežke. Morda ne zaradi konkurenčnosti glede cen, ampak zaradi drugačne vrste konkurenčnosti. Močna valuta tem državam omogoča, da še vedno ohranijo sredstva svojih vrčevalcev. Po drugi strani pa nekatere druge države potrebujo šipkejšo valuto. Valuto, ki bo omogočila to, da bodo bolj konkurenčne napram dolaru in državam, ki imajo dolar. Te razprave pa pravzaprav sploh še nismo imeli. Tega ni bilo v senatu ECB, to je normalno, kajti to je njihova stvar, ampak v svetu na ECOFINU pa bi morali bolj govoriti o tem, kajti glede na pogodbo bi se morali tam pogovarjati o tem, kakšna bo valutna politika. ECB ima ustrezne politike za to, da pripravi pravo monetarno politiko. O vsem tem moramo razmišljati. Gospod Petela ima prav, da je to izpostavil. Hvala. Uh, merci beaucoup. Si j'avais la parole, je vous demanderais. Hvala lepa. No, če nekdo neodvisen, še to ne pomeni, da je antidemokratičen. Sedaj pa gospod Werner Langen, prosim. Ja, dank. Eh. Hvala lepa. Prisluhnil sem predstavitvi poročila Petela. V osnutku je veliko pravilnega. Morda pa so tam zapisane tudi nekatere zadeve, ki jih ne moremo kar tako sprejeti. Pravzaprav povdarjajo konflikt, ki ga že leta bijemo tukaj v Evropskem parlamentu. Naprimer točka 10. Tam naj bi pregledali pogodbe in statute ECB, da bosta stabilnost cen in sporednost tem polna zaposlenost glavna in enakovredna cilja monetarne politike v evroobmočju uh, ja, tukaj ne gre za vprašanje statutov, gre za osnovno vprašanje, katera monetarna politika bo v prihodnosti tista ta prava. O tem razpravljamo že desetletja, že pred uvedbo evra smo o tem razpravljali in to pravzaprav zahteva temeljno spremembo pogodb, ne pa samo kakšne predloge tu in tam. To je lahko samo predmet konvencije in To smo zahtevali tudi že na nekem drugem mestu. Kar tako tukaj zapisati to deseto točko, to se meni zdi prav, kajti to ni v skladu z dejstvi in mislim, da bi bilo bolje, če bi se Evropski parlament držal prava in zakonodaje. Potem še točka 12. Poziva ECB naj posveti več pozornosti učinkom krčenja BDP, zaposlenosti in socialne varnosti, ki so posledica uh, varčevalnih politik. No, tu je tako, da ne varčuje ECB, eh, e ampak varčuje države članice. Se pravi, to je tudi popolnoma napačna trditev. Evropska centralna banka ni kriva za to, da so se države prekomerne, prekomerno zadolževale in tudi tega ne more odpraviti, lahko samo nudi kratkoročno pomoč. In če potem. Uh, v letnem poročilu banke za izravnavo plačil, ki združuje tudi eh, centralne banke držav članic in pa drugih svetovnih bank. Tam se zahteva, da Evropska centralna banka ugotavlja, da poceni zadoževanje omogoča zadoževanje, eh, zadoževanje, ravno omogoča zadoževanje, ne pa vrčevanje. In na drugem mestu Gre za drugi del poročila Pitela, nizke obrestne mere. To vodi do prevzema tvegan in to pomeni pojav makroekonomskih razlik in razdrobitev finančnih trgov. Na osnovi letošnjega letnega poročila je FED v ZDA že spremenila svojo politiko. To špekulantom sicer ni všeč, ampak vseeno. 9, uh, eh, imamo 12,8 eh, milijard eh, socialnih proizvodov, 19 milijard eh, dolga. To je meja, za katero ne moremo kriviti Evropske centralne banke predsedujoča je že opozorila na to, da monetarna unija nastaja, ni še zaključena. To ni predmet letnega poročila za leto 2012, kajti takrat še nismo sprejeli teh temeljnih političnih odločitev. No, če se bomo za to odločili, eh, lahko si zamislimo to možnost za neko, za neko poročilo, ki se bo pojavilo v prihodnosti, ampak potem je to že treba na pravilen način opisati. Gospod Pitela je rekel, da gre za pogumen korak k bančni uniji, ravno to, da dodelimo ECB nadzorne naloge. Ampak dejstvo je, da bodo nadzorovane samo banke, ki imajo kapital več kot 30 milijard. Um, in pa tri največje banke v posamezni državi. In uh, sam imam zelo velike pomisleke, ko gre za ta prenos nadzora nad bankami. V Nemčiji je o tem odločalo tudi ustavno sodišče, tam je potekalo zaslišanje in Evropska centralna banka je v nasprotju z dosedanjim programom rekla, da to neomejeno. Eh, da ta neomejena sredstva, ki jih daje na razpolago, želi omejiti. Um, in zatem poceni denarjem nam ni uspelo rešiti bank. Zgodilo se je ravno nasprotno. Banke v kriznih državah so dobile en odstotek eh, bank. Uh, denarja ECB in kupila za 10 odstotkov državnih obveznic. In s tem se je situacija poslabšala, ne izboljšala. In banka iz Bazla še vedno pravi, da imajo državne obveznice nični, nično tveganje. No, tukaj v Ekonu že moramo našteti kritične točke eh, ki presegajo monetarni dialog za predsednikom ECB. Ne gre za to, da samo sestavljamo nek katalog želja za letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Če ne pa gospod poročevalec, še enkrat prosim, gospod Pitela, imate besedo. E Hvala lepa. Rad bi se zahvalil kolegom za vse pripombe, za podporo in tudi za izraženo kritiko. zelo pomembno je, da poskrbimo za uravnotežen pristop. No, sam se sredotočam na določena vprašanja, naprimer sredotočim se na to, kako lahko zagotovimo, da bodo MSP in pa družine resnično prišle do denarja iz ECB. Eh, e Vsi moramo razmisliti o tem, to je bistvenega pomena. No, napisal sem tudi nekaj o deviznem tečaju, o tem lansko leto nismo govorili. Seveda sem pripravljen prisluhniti kolegom, poročevalcem v senci, tako da bomo lahko prišli do nekih skupnih stališč. Kakor sem že povedal, je ECB lani postala pomembn, zelo pomembna institucija, zelo pomemben akter. In želim povdariti to, da Evropski parlament mora najti neko skupno stališče o tem doseju. Zato sem vsekakor pripravljen prisluhniti pripombam kolegov, tudi še pred uložitijo predlogo sprememb. Če torej želi kdo se z menoj pogovoriti, sem vsekakor pripravljen na to. Lepa časovnica. Danes je bila to prva izmena mnen. Potem rok za vložitev predlogov sprememb je 10. juli. O teh bomo potem 23. septembra govorili tukaj. Glasovanje v odboru bo 4. oziroma 5. novembra. Potem plenarno zasedanje pa bo to obravnavalo okvirno decembra. Takšna je okvirna časovnica. Ali se s tem strinjate? Torej, 10. julija je rok za vložitev predlogov sprememb. Sedaj pa naslednja točka. Gospod Burkart, poročilo o uvedbi evra v Latviji. O tem bilo že govora. Najprej bomo govorili o predlogih sprememb in potem še glasovali. Gospod Pročevalec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej se prisrčno zahvaljujem za vse uložene predloge sprememb. Vseh skupaj jih je bilo 22. Äh, in rok je bil zelo kratek, um, samo 24 ur, no, ampak vseeno so nekateri kolegi uspeli v tem času pripraviti predloge sprememb. Še enkrat želim opozoriti na to, da glede na tesno časovnico pri tem poročilu, nažalost nismo videli druge možnosti, kot pa da za danes predvidimo tako razpravo o predlogih sprememb, kakor tudi neposredno zatem glasovanje o tem dosjeju. No, časovnica je bila izredno tesna in o tem sem spregovoril tudi v poročilu. No, moram pa povedati, da me zelo veseli to, da ni bilo nobenega takšnega predloga sprememb, ki bi bil nespremljiv. Ja, Werner, tudi to obstaja. No, nasplošno je stališče do vstopa Latvije v euroobmočje pozitivno in to, je, to se je dalo razbrati iz predlogov spremem. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v Senci za konstruktiven dialog. Po dogovor z poročevalci v Senci smo se odločili, da bomo nekatere predloge sprememb združili, saj se nam je zdelo, da gredo v isto smer. Pri tem nismo imeli večjih težav, mislim, da je končni izid zelo dober, pozitiven, dogovorili smo se o sedmih predlogih sprememb. Nekatere prilagoditve, ki so bile predlagane v predlogih sprememb, te smo upoštevali in uh, jih zapisali v kompromisih A, B, E, F, uh, kompromisa C in D. Uh, izražata to, kar smo eh, se dogovorili tudi prejšnji teden. Govorili smo o vprašanju odvisnosti od oskrbe z energijo. No, eh, tukaj govorim o kompromisu D. Drugih tem eh, v tem poročilu nismo omenjali gre zgolj za vstop Latvije v območje evra, zato se mi ne zdi potrebno, da bi tukaj eh, omenjali druge dosije. Na zadnjem srečanju poročevalcev v Senci v četrtek smo se odločili, da bomo na komisijo naslovili zahtevo, naj ponovno razmisli o da bomo izpustili zahtevo do komisije, naj ponovno razmisli o konvergenčnih kriterijih. Tudi pri zadnjih vstopih v euroobmoče, naprimer v primeru Estonije pred dvema letoma, tudi tukaj bi te kriterije že lahko pokritizirali. Ampak to seveda ne pomeni, da ne podpiram ideje o spremembi konvergenčnih kriterijev. Kakor sem to že večkrat omenil, menim, da morajo biti ti konvergenčni kriteriji predelani. Ampak za takšno zahtevo moramo najti nek bolj primeren okvir. Dobro bi bilo, če bi morda o tem eh, spregovorili tudi tukaj v odboru. Ob zaključku bi želel povedati tudi naslednje. V glavne smo želeli ohraniti pozitivno naravnano sporočila in mislim, da nam je to dobro uspelo. Predlogi sprememb so me okrepili v mojem prepričanju, da mora biti Latvija dobrodošla nova članica v evrom območju. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, najprej za skupino SED, gospod Kutas. Thank you, thank you, uh, all... Hvala lepa v imenu naše politične skupine. Moram povedati, da. Glasovalni seznam ni problematičen. Mi bomo v celoti glasovali za vstop Latvije v evroobmočje. Vesel sem, da je poročevalec našel rešitve za vsa politična odprta vprašanja. Uh, govorim o potrebi po reviziji konvergenčnih kriterijev in govorim o izvajanju bančne unije. Poročilo na lasno pobudo bi tukaj bilo primeren korak mislim, da poročilo ni pravo mesto, kjer bi morali razpravljati o spremembi okoljengenčkih eh, kriterijev. Menimo pa, da bi lahko tem pripravilo poročilo na lastno pobudo. Eh, in moja skupina bo to idejo prav gotovo podprla. No, na nazadnje se želim zahvaliti še vsem tistim poročevalcem, ki so vložili predloge sprememb mi bomo vsekakor podprli vstop Latvije v območje evra. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Klinc, poročevalcu senci, liberalcu, ne vem, ali kdo, ga kdo nadomešča. Ne. Potem naslednji poročevalc v senci, gospod Bese, zeleni, prosim. Merci, merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo na kratko, gospod Bas, naj povem, da smo zelo zadovoljni s tem, da ste tako odprti. Tukaj ni kakšnih političnih težav, ni kakšnih večjih problemov. No, in v tej luči naj povem, da seveda vem, kaj želite povedati, gospod Bac, tudi socialisti se strinjajo s tem, gre za merila, konvergenčna merila ter pa razširitev teh meril, glede na to, kako se razvijajo dogodki v zadnjem času. Tukaj smo vložili tudi predlog spremembe. Prav je, da o tem govorimo v tem odboru. Tukaj imamo tudi to poročilo na lastno pobudo. To je, mislim, da smiselna poteza in to je gotovo zanimiva, pozitivna razprava. In glede na to zavezo lahko umaknemo ta osmi predlog spremembe, tudi deveti pravzaprav, ki je bil zraven tega. Pri 18 eh, pa še vedno strajmo. Vem, kakšni so vaši argumenti, ampak eh, tukaj vendarle govorimo o fiskalnem sistemu o davkih za podjetja ter pa o tem, da se tukaj pojavlja določene bojazne. Vi želite, da to ni del tega okvira, čeprav načeloma, mislim, niste proti temu vidiku, ampak vendarle z našega vidika mi smo za to, da se to dejansko upošteva in da to damo tudi v resolucijo našega parlamenta bomo skratka podprli vaš dokument, gospod pročevalec, če poznam. Hvala lepa. Ah, Hvala lepa. Kaj pa deveti predlog spremembe? Ali ste to menili? Ja, jaz sem povedal. Morda me kdo narobe razumel. Bomo to umaknili. Osem in tudi devet. Hvala. Sedaj pa naslednji. ICR, gospod Cilj, sicer ni tukaj, ampak gospod Srašeka želi besedo, prosim, na mesto njega, prosim. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. poročevalec v sencu skupine EKR o tem poročilu je gospod Zile, ampak eh, nažalost danes ne more biti prisoten, zato bom govoril v njegovem imenu. Prebral bom njegovo stališče. In želim povdariti, da gre tukaj za stališče gospoda Zile, ne pa mene. Gospod Zile se zahvaljuje gospodu Balcu za uravnoteženo in pomembno poročilo poročilo je zelo pomembno. Po eni strani kaže na to, da Evropski parlament podpira ambicije Latvije, Latvije da se pridruži območja evro, evra in s tem eh, izkazuje vladi Latvije tudi vso potrebno zaupanje. Po drugi strani pa Evropski parlament tudi jasno povedal, da Latvijo čaka še nekaj dela, namreč v zvezi z zmanjšanjem stopnje revščine in odpravo neenakosti eh, ter tudi na področju energetske učinkovitosti in diversifikacije. Boljša komunikacija z javnostjo o uvedbi evra in pa izboljšanje nadzora nad bankami, zato da bi se lahko ukvarjali z problemom bančnih depozitov vlagateljev, ki nimajo prebivališča v Latviji. Vse to je seznam eh, nalog, ki se jih mora Latvija ne mudoma lotiti, pravi gospod Zile. Hvala lepa. Oh, pardon. Se pravčujem. Nihče drug se ni prijavil? Še kdo morda? Ne. Vzma ja, gospod Karins. Prosim. Uh, Hvala lepa kratek bom. Želim spregovoriti o sedmih kompromisnih predlogih sprememb, ki jih je predložil poročevalec. Mislim, da so ti dobro premišljeni, upoštevajo vzdušje in ponekod eh, dobesedno uposeditev, iz nekaterih predlogih sprememb. Želel sem samo eh, zaradi tega kompromisne predloge sprememb pohvaliti. Eh, Gospod Balc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da ni treba več ničesar dodati. Razprava je pokazala, da je poročilo spremljivo za vse. Kot odbor moramo priporočiti na plenarnem zasedanju, naj podprejo vstop Latvije v območje evra. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa, poročevalec. Imate srečo, vsi so razumni in to se ne zgodi pogosto. No, um, ampak, ker so vsi razumni, lahko sedaj kar preidemo na glasovanje. Zelo vesela bi bila, če bi imela glasovalni seznam moje skupine, tako da bi vedela, kaj počnemo. Ki, ki, ki jour, av... Še ena točka je na dnevnem redu pred tem. Sicer proračun in patriolog sedaj lahko me še preberete predloge sprememb, če tega še niste storili. Gospod Gigold je poročevalec, prosim, gospod Gigold, beseda je vaša. It seems, uh, that, uh... Hvala lepa. Zdi se, da nihče ni protestiral, ko ste kar hoteli začeti glasovati, tako da morda moje poročilo spohni potrebno. No, ampak. Pak šalo ob strani. Težko je se ukvarjati za proračunom, če nimamo predloga proračuna. In to je ravno ta ironična situacija, v kateri smo se znašli. Bolje bi bilo, če bi lahko poročilo o proračunu temeljilo na številkah, ampak eh, sekretarjat mi je povedal, da moram poročilo vseeno napisati. Tako da sem eh, zapisal samo nekaj eh, splošnih načel, ki so v skladu z našimi prejšnjimi stališči. Skušal sem predvidevati, kakšen bo izid pogajanj komisije o proračunu, no tega ne bom sedaj tukaj ponavljal. Želim podarjati samo eno točko, ki nas nekoliko skrbi. Veliko novih nalog smo naložili Evropskemu nadzornemu organu. In to je izreden, izredno pomemben del proračuna, za katerega smo mi odgovorni. In eh, nekoliko me skrbi to, da so ti nadzorni organi imeli do sedaj določene naloge in sedaj zaradi spremembe njihovih nalog, ne bodo več nadzorovali proračunov agencij. Eh, to načelo je sedaj ogroženo. Če bo obveljala naša zakonodaja za določene agencije, za katere je odvisna EBA, eh, e če bomo prišli na zakonodajo o solventnosti dve, potem uh, nas bo čakalo veliko dela. Vsi vemo, kako zapletene so te zadeve. No, istočasno pa je možnost za povečavo proračunov omejena. Zdi se, da nekatere članice sveta dajo prednost ideji o krčenju. Ampak to ni smiselno, ne moremo dati evropskim nadzornim organom vedno več odgovornosti, po drugi strani pa reči, da ne bomo povečali števila osebja in tako naprej. Videl sem, kakšna je situacija v Londonu. V pisarnah EBA lahko ugotovite, da tam dela zelo veliko nadušenih mladih ljudi. Uh, to je seveda prav, ampak uh, na ta način pač niso konkurenčni v Londonu. Podobno je z EIOPO. Ne gre samo za vprašanje velikosti, gre za vprašanje ali lahko oni konkurirajo z nacionalnimi nadzorniki in pa z uh, zasebnim sektorjem. Ne moremo sprejemati finančne zakonodaje na evropski ravni in na to zagotoviti dovolj virov, zato da se bo lahko ta zakonodajo, to zakonodajo tudi izvajalo. To je že dolgoročno stališče našega odbora, mi moramo pri tem stališču ustrajati. In uh, no, sedaj sem radoveden glede tega, kaj bodo kolegi povedali o predlogih sprememb. Treba je imeti otvrto razpravo, tako da bomo dobili dobro ravnoteženo poročilo o naslednjem proračunu. Vesel bi, bi, bi bil, gospa predsedovča, če lahko date besedo komisije. Želel bi vedeti, kdaj bomo končno dobili številke in zanima me njihovo stališče. Uh, o tem, ali bodo sledili zahtevam po proračunu um, nadzornih organov Eurostata oziroma ali bo prišlo do krčen že na osnovi predloga komisije. Hvala. Hvala. Ali želite, da dam besedo komisiji pred pročevalci v senci? Poznaj lahko, v redu. Najprej Markus Feber iz EPP, eh, e prvi pročevalci v senci, prosim. Kolegi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Mislim, da moramo na vse skupaj pogledati trezno. V Evropski uniji oziroma v Evropski komisiji imamo že velik eh, aparat, imamo 25 ali 28 ali 30 agencij in vsak odbor se bori za svojo agencijo, da bi bila še večja in še bolj pomembna. In mi smo pred tem, da bi vzpostavili nekaj, kar se nam zdi nujno potrebno. In to vse skupaj stvari ne poenostavlja. Zlasti sedaj v teh časih, ko bomo samo težko za naslednjih sedem let dobili več denarja, kot smo ga imeli na razpolago, na razpolago v zadnjih sedmih letih. Ehm, to nas ne postavlja v enostaven položaj. Moramo se osredotočiti na to, kar je bistveno in moramo druge biti pripravljeni eh, pač eh, določiti meje. V odboru Ekon imamo samo malo pristojnosti, ko gre za proračunske postavke, za številke. ne vem, če moramo podpirati ravno tiste, ki, že, ki nam skozi nasprotujejo. Vsem tem je treba pač v miru razmisliti. Kar se tiče agencij, tukaj želim podpreti to, kar je povedal poročevalec. Ne gre samo za tekmovanje med odbori, kdo bo imel največjo, najlepšo in najučinkovitejšo agencijo, ampak gre za to, da, mora, da morajo naše politične želje se odražati tudi v ustreznih strukturah in da te agencije lahko opremimo z, ustreznim, z osebjem. To je vse, kar imam zapovedati. Socialisti. Lepa, sedaj pa gospod Wang Jong, poročevalec SND. Hvala lepa gospa predsedujoča. Kolegice in kolege. No, to je predvsej občutljiva tema. Sedaj bomo razpravljali o proračunu za leto 2014, ampak gledajte, pravzaprav sploh še nimamo dogovora o MFF-ju za 2014 do 2020. Odbor za proračun tudi danes o tem razpravlja. No, naši kolegi pa ne bodo morali povedati svojega uradnega mnenja vse do septembra. Treba je poštevati širšo politično sliko, ta je predvsej kočljiva pri tem dosjeju. Prav tako vlada velika negotovost glede končnega glasovanja parlamenta. Ta, to glasovanje tudi kaže naša poplastila. Sedaj ne morem prejudicirati tega, kar se bo zgodilo v naslednjih mesecih. Sedaj imamo tukaj drugi odstavek tega osnutka mnenja. In ta se meni zdi problematičen, kajti sedaj že kar unaprej sprejemamo um, nižji proračun za 2014. Lahko bolj trdno zahtevamo kontracikličen proračun v prvem odstavku. Pa še nekaj, komisija še vedno ni sprejela svojega osnutka za proračun za 2014, tudi to bi rad podaril. V kakšnem tednu naj bi imeli to besedilo. Uh, In sedaj bi rad počakal vsaj na ta osnutek eh, komisije in potem bi rad povedal svoje mnenje tudi glede naših predlogov sprememb. Sedaj v našem odboru bi morali podrobno proučiti sam predlog komisije, tega pa še ne. Predlog Svena Gigolda se nanaša v glavnem na politične prednostne naloge, kot naprimer financiranje nadzornih agencij, Eurostata ali bančnih agencij in to mislim, da je pameten pristop. Mislim, da so ti predlogi zelo dobri in njegov pristop je pohvala vreden. Prav tako smo se tukaj pogovarjali tudi o fiskalisu in tudi to je pomemben del. Sicer ne vem, ali bomo lahko v odboru Ekon našli dober dogovor. Um, upam, da bomo to uspeli storiti. Um, bi pa seveda z veseljem tudi prižil vse predloge sprememb, da to tudi storimo. Hvala lepa. Sedaj pa Alde, gospod Torvalc, naslednji pročevalc v senci, ampak ga pa ni tukaj. Ali ga bo kdo nadomeščal iz Aldeja? Ne. Sedaj pa IKR, e gospod Cile, tudi njega ni ali ga bo kdo nadomeščal iz EKR, glede tega predloga ne. Prav tako ni drugih eh, pročevalcev senci od GUE, naprimer, ga ni. Še kdo drug, kakšen drug kolega, gospod Lambert, oziroma ne, v redu. No, nihče ne želi besede, lahko govorimo o imenu EKR ali pa GUE, kakorkoli že želite. Ne, sedaj pa mislim, da je že konec. Eh, rekla sem drugi kolegi, člani ne poročevalci v senci, člani, torej tisti bolj iz um, tretjega razreda, tisti, ki praktično nikoli ne dobijo besede, vsaj ne danes. Gospod Gigold, gledajte, na žalost eh, tukaj ni predstavnika komisije, ta torej ne more povedati svojega mnenja glede vašega vprašanja. Bodo, upam, da lahko na to odgovorili v pisni obliki. No, ampak še vedno vam dajem besedo kot pročevalcu, prosim. No, če ni komisije, potem tudi ne more podati eh, odgovorov, to je logično. Ampak, če sem prav razumev, bomo ob koncu meseca končno dobili številke, torej k malu. Upam, da bomo torej te, števil, te številke končno dobili. Potem eh, seveda me zanima me zanimajo predlogi sprememb kolegov, morda bom izvedel tudi, kje financiramo tiste, ki delajo proti nam. Sprašujem se, ali naj financiramo EFRAK še naprej ali ne. To je največja investicija, ki obstaja na tem področju. Morda bi to lahko uredili z ločenim postopkom oziroma to obravnavali v okviru poročila Stolojan. Lijamo moja točka dve ni želela povedati, da moramo zapisati, kakšen naj bo saldo proračuna. Tam sem zapisal, da ko pripravljamo proračun, moramo razmisliti tudi o učinkoviti porabi, o prihrankih, to pač spada zraven. Z vidika odbora Ekon ne smemo posegati v tista področja, ki predvidevajo investicije v prihodnost. V, prejšnjem, v prejšnji razpravi si povedal ravno enako kot jaz sedaj, zato sem mislil, da je to tvoje mnenje. Nisem želel neposredno omeniti odbora za kmetijstvo. Eh, ti si bil takrat že nekoliko v občutljivem položaju z tvojimi argumenti. Načeloma sem vedno za to, da razmislimo o možnosti prihrankov, učinkovite porabe in pri številkah želim povdariti predlog zelenih. Tisti denar, ki ga investiramo v material za stike za javnostjo, tudi ko gre za evro, mislim, da morda ne potrebujemo tega v tolikšni količini. Morda bo ta moj predlog dobil sedaj večinsko podporo. Ehm, nimamo veliko poročilo, ki, nimamo veliko področje, kjer bi resnično lahko prihranili, zato da bi imeli potem več denarja za investicije v prihodnost. Ta področja pač niso v naši pristojnosti, ampak moramo potem uh, ribariti, eh, kje drugje. Takva časovnica. To je bila prva izmenjavne. Rok za vložitev predloga sprememb je 18. julija potem bomo 5. septembra razpravljali o teh predlogih sprememb. Potem bomo tudi videli, kakšna bo časovnica odbora za proračun in glede na to moramo tudi 5. septembra pravzaprav že glasovati, ne samo razpravljati. Gospa predsedujoča, kot je povedal kolega, glede, pravzaprav še ne vemo, kot rečeno, um, kakšna je sploh splošna slika, ne vemo, kakšni so zneski, komisija ni tukaj, kako se bomo mi torej odločali. No, bomo videli, kako bo s tem. Bomo pozneje vedeli, kakšen bo ta dokument. Pa to ne bo smiselno, sedaj nima smisla, da določamo časovni okvir, če ne vemo, kako je s tem. To je pravzaprav ne resno. Moramo najprej počakati na končne rezultate proračunskih pogajanj in potem naprej. Sedaj nima smisla, da nekaj začenjamo že vnaprej, da predvidimo, kakšni bodo manjši, višji zneski. Če pa sploh še nimamo okvirnih zneskov, ne moremo početi tega tako. Imate prav, ampak vendarle. Sekretariat odbora vedno pripravlja nekakšne okvirne načrte tako stvari pač potekajo. To je okvir. No, ampak, kot je povedal Pierre Dac, okvir je precej težka stvar. Vedno um, nekaj okvirno črtuješ pred dogodkom, kaj ne? No, sama ne delam teh gospodarskih napovedi ali pa kakšnih koli napovedi. Um, Naj še jaz nekaj povem. Smešno se mi zdi, da pišemo poročila, kjer uh, sploh še ni potrebne vsebine za to in tu se lahko samo strinjam za Žonpolom Gozesom. Tudi v okviru koordinatorjev bi še enkrat morali jasno povedati, zakaj pripravljamo poročilo, če sploh nimamo eh, številk, ki bi naj služile kot podlaga za poročilo. To je resnično čudno. In uh, sicer velja to, da so napovedi težke zlasti če moraš napovedovati o prihodnosti. Ne vem, kaj se tukaj gremo, to mi mora nekdo razložiti, ampak no, seveda sem si kot eh, pridni učenec vse skupaj zapisal. Glejte, v redu. Sedaj bi morali morda še počakati na to, da razpravljamo o proračunu 2014. Ampak gledajte, kot rečeno, odbor za proračun mora poštevati naše mnenje. In če je to tako, potem tudi mi potrebujemo nek urnik. Sedaj, kot rečeno, rok za vložitev predlogov spremembe je 18. juli in potem naprej, bom pa videli poznaje. Um, ehm, 20 do 5 jih naj bi glasovali, vseh še ni tukaj, zato bomo naredili odmor in se vidimo 16.40, točno 20 do 5, tako da bomo glasovali in gospod Bolc. bo potem tudi tukaj. Gospa Bowles bo prišla pozneje in um, zaenkrat bo naredila odmor. Steht auch in der Tagesordnung. Tu piše tudi na dnevnem redu. Okay, are we ready? Ready? Right, uh, thank you everybody. Smo pripravljeni? Ja. Hvala lepo vsem. No, tukaj slišim nek čuden jezik. Hvala lepa. Lahko tesno glasujemo. Ali kdo pozabil kartico? No, sama sem že med temi. Še kdo drug? Lahko glasujemo testno. Še dva, prosim, da dokončno pritisnete, potem pa konec glasovanja. 22 zadovoljnih, očitno srečnih. Prvi odstavek kot prvo, začetno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi odstavek za, proti, vzdržani, sprejeta. Tretji predlog smembe, da je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis A, da je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeta. Med dva, pet je bil umaknen kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Peta je bil tudi omaknen. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis E, no, ko ga najdem, bomo pa šli na E. Kaj pa 12 je bil omaknen? E, torej, kdo je za, proti vzdržanje, sprejeto. F, kompromis F, za, proti vzdržanje, sprejeto. Sedaj ustni predlog spremembe k kompromisu G v dveh delih. Temu nasprotujem. Še kdo ogovarja temu? Torej, ne moremo glasovati o tem ustnem predlogu spremembe no, lahko bi to tudi pravzaprav zvrnili, ampak um, tako je bolj prijateljsko. Sedaj kompromis G, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa ustni predlog spremembe zelenih k 18. Ali je to čisto na novo napisano? ali bomo sprejeli ta ustni amadma ali ne, kdo nasprotuje, ne, nišče, bomo torej glasovali o tem ustnem predlogu. Če bo to tako, potem v prvi brezpredmeten, kajti nima smisla, da dvakrat glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržane. Mislim, da je zavrnjeno sicer. Ampak bomo to elektronsko preverili. še eden zdravelj proti, 16 za 20 proti zavrnen. Sedaj torej v prvem 18. glasujemo. Kdo je za? Proti? Sem zbegana, zelo zbegana, zato bi bilo dobro, da to preverimo. Osnaest, začetni 18. še pet ne glasuje, prosim, če ne pa bomo zaključili glasovanje, konec glasovanja, zavrnjeno, tudi to zavrnjeno, popolnoma zavrnjeno. Sedaj pa amadma 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tukaj potem 22 eh, podelih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržane. Zavrnen. 12. odstavek, to je za proti vzdržane sprejeto. 13. odstavek za proti vzdržane sprejeto. Potem v svežnju, ali lahko glasujemo v svežnju vse do konca? V redu. Kdo je za vse do konca? Proti vzdržane vse sprejeto. Elektronsko glasovanje o tem besedilu, kot je bilo spremenjeno. še eden naj glasuje. 35 za, nekdo je proti, dva sta se vzdržala. Hvala lepa vsem in čestitke poročevalcu. Sedaj pa še en krajši odmor do petih in potem pride minister. Do petih imamo odmor. Okay, so, uh, I welcome... Pozdravljam ministra. Michael Nunan, trenutno predsedujoči svetu. Sedaj, ob koncu svojega predsedovanja, je prišel sem na predstavitev rezultatov. Mislim, da je irsko predsedstvo kar zadovoljno številimi zaključenimi zadevami. Sama sem s tem gotovo zadovoljna. Uh, bom sedaj kar postopili tako kot običajno, 10 minut za ministra in potem imate po 5 minut, torej 5 minut za vsa vprašanja in odgovore. In prosim, če so vprašanja čim krajša, prosim, da je to vprašanje, ne pa izjava. Potem eh, morda potrebujemo še nadaljna vprašanja, torej ta se ponovadi še bolj zanimiva. Zato prosim, da upoštevate to, da sem na začetku vprašal na kratka. Michael, prosim. Hvala lepa. Sharon, januarja sem bil tukaj in zelo vesel sem, da sem tudi tukaj ob koncu irskega predsedovanja spet v tem odboru. Pet formalnih ekofinov smo imeli, prav tako pa še neformalnega v Dublinu. Ti so bili zelo uspešni. In prav tako bomo imeli še um, to sredo dodaten sestanek, bomo poskušali doseči dogovor, dogovor v svetu glede B, V, R, D. Naj pa še povem, kaj sem tukaj povedal januarja. V času pred našim predsedovanjem smo se seznanjali z drugimi akterji, tudi z vami, kot so zakonodajalci, smo obravnavali veliko pomembnih dosejev. Mislim, da smo to storili na konstruktiven in pozitiven način. Marsikaj tistega, kar smo si zastavili januarja, smo sedaj dosegli in to kar smo takrat eh, predlagali, je bil precej veliko poteza in svežen predlogov, bi rekel. Torej, gospodarsko upravljanje, predvsem glede upravljanja evropskega semestra, je pomembna naloga, prav tako želimo imeti glede gospodarskih nadzornih ukrepov pri evrobmoču zelo pomembno delo, enako velja tudi za bančno unijo, s tem želimo povezati um, in usmrtniti povezavo med um, državnimi obveznicami ter pa bančnim sektorjem. Prav tako imamo tukaj še enotni nadzorni mehanizem ter pa mehanizem za reševanje bank. Prav tako smo se zavezali k temu, da bomo pri MIFID-u, MARU in pa um, pri direktivi o kreditih dosegli napredek. Na prvem ekofinu smo že dosegli dogovor glede katerih vprašanj in države ki so želeli potem storiti še dodaten korak glede eh, davka finančne transakcije, smo to tudi omogočili. To je bil pomemben korak glede tega, da vidite, da smo neutralni. Druge smo spodbudili k temu, da delajo na teh področjih. Prav tako smo imeli še druga prioritete glede obdavčitve, glede skupne konsolidirane davčne osnove za podjetja. Smo tudi um, imeli predlog prav tako tudi glede izogibanja davkov, potem fiskalis program, potem predlog komisije za krepitev boja proti davčnim golofijam ter pa utaji davkov. Prav tako tudi smo delovali za direktivo o prihrankih ter pa um, pogajalski mandat s tretjimi državami glede EU letnega proračuna. Um, najprej za 2013. Um, Teda potem še smernice za 2014 na obeh smo delali. Mislim, da smo dosegli velik napredek pri tudi um, agendi za finančne storitve. Pomembno je, da smo naredili veliko korakov naprej glede zakonodaje za bančno unijo. Prav tako smo dosegli velik napredek um, pri nadaljevanju tega dela. To je bilo pomembno za irsko predsedstvo, prav tako pa tudi za celotno Evropo. Uh, Tako smo dosegli tudi dogovor, naprimer, glede direktive o kapitalskih zahtevah. To bo izboljšalo stabilnost bančnega sistema po celotni Evropi. Prav tako še dogovor o enotnem um, nadzornem mehanizmu ter pa spremembe uh, glede uredbe o EBI. Um, to bo izboljšalo nadzor um, bank po EU. Na zadnjem ECOFIN-u smo imeli kar hude razprave glede reševanja bank. To je zelo pomemben dosje in delamo vse v svoje moči, zato da bi dosegli dogovor tudi v celotnem svetu. Um, tukaj želimo eh, nadrevati tudi dogovor s parlamentom glede teh pomembnih dosejev. Tudi glede um, zajamčenih bančnih vlog lahko še veliko storimo, um, ampak um, najprej moramo tudi glede izterjave doseči dogovor, potem lahko gremo na zajamčene vloge. Um, tukaj glede um, hranilnih vlog mislim, da. M, se vsi strijemo na Evropski uniji. Kot predsedujoči smo se zavedali tudi drugih vidikov finančne agente, dosegli smo začasen politični dogovor um, glede hitrega uveljavljanja novih pravil za hipoteke. Upamo, da bo to lahko sprejeto v prvi obravnavi v naslednjih mesecih. Prav tako smo dosegli še politični dogovor glede um, direktive o preglednosti. To bo povečalo um, privlačnost. Um, tudi um, trgov za manjše izdajatelje ter pa srednje velike. Na zadnjem mikrofinu v petek smo glede Mifida in pa Mifrija dosegli um, zadnji dogovor. To bo potem, upamo, tudi spodbudilo trilog z vami glede tega pomembnega doseja. Potem še trg. V zadnjih dneh smo dosegli dogovor glede Mara. Prav tako smo blizu dogovora v svetu glede pripsa produktov za um, manjše izdajatelje. Eh, manjše podjetja. Prav tako smo naredili napredek tudi pri depozitih in pa tudi pri direktivi o boju proti pranju denarja. Kot rečeno, smo dosegli velik napredek tudi pri številnih um, dosegledi finančnih storitev. Um, v svetu smo um, že dosegli dogovor ali pa um, tudi že z vami v parlamentu. Če kje, še nismo dosegli dogovor, bomo to prenesli zadaj na naslednje predsedstvo, tako da dokončajo to delo pomembno, da predsedstva skupaj sodelujo, tako da v okviru sveta dosegamo napredek. Um, že prej smo nadgradili delo ciprskega predsedstva, sedaj upamo, da bo tudi Litva nadrevala naše delo. Še veliko moramo storiti, glede na to, da imamo um, velike izzive pred seboj. Pri finančnih storitvah imamo kar široko agendo. 16 uh, trenutnih predlogov imamo. Prav tako um, vsak mesec uh, prihajajo še novi predlogi. Razprave v svetu in parlamentu izboljšujo te predloge in pripravljajo boljše zakonodajne akte. Zato moramo vsi upravljati tudi strokovno znanje vseh vlad. Naš glavni cilj je to, da pripravimo visoko kakovostno zakonodajo, ki je realistična ter pa operativna. Pripraviti moramo čim hitrejše um, dokumente, ampak ne sme pa pri tem trpeti kvaliteta. To je, mislim, da smislen pristop in je bil tudi uspešen um, iz zadnje gospodarske finančne krize, te pa krize um, državnih dolgov, smo um, se nekaj naučili in smo unesli prave reforme, tudi naprimer um, nadzorne politike glede finančnih politik, pripravili smo boljše pravila um, in se bolj osredotočili na dolg, prav tako tudi fiskalni pakt, večja fleksibilnost pri krizi. Sedaj moramo predvsem ustrezno izvrševati ta pravila, to je glavno pomembno. Države se lahko dogovorijo o tem, kako bodo dosegle eh, srednjeročne cilje, kako bodo uporabljale sistem glede zgornjih opozoril. In pa glede preseženega finančnega primaklaja. Prav tako imamo še širše monetarne politike glede um, semestra ter pa šesterčka. Dosežek predsedstva glede um, gospodarskega upravljanja je bil to, da dosežemo tudi dogovor glede dvojčka. To omogoča gospodarsko upravljanje, um, da se lotimo tudi problemov presežnih primaklajev. Če imajo države težave tudi z finančno stabilnostjo. Moramo tako ukrepati. Sedaj od maja ta pakt že velja. Um, tudi evropski semester je ključen za to, da zagotovimo, da države članice govorijo o svojih um, finančnih načrtih tudi z drugimi partnerji. Kot predsedstvo smo pripravili časovni načrt, tako da bo to bolj gladko potekalo. Mislim, da smo bili uspešni glede gospodarskega upravljanja EU in prav tako bomo tudi omogočili Evropskemu semestru, da se to zaključi na Evropskem svetu ta teden. Potem še nekaj, kar ni sicer del gospodarske slike, um, še um, finančna pomoč um, Gruziji in pa nekaterim drugim državam. Tudi to je pomembno dosje, ki smo ga končno zaključili po dolgem času. Prave, da smo um, to sedaj rešili. Tudi glede davkov smo dosegli celo več, kot pa smo lahko prej pričakovali na začetku. Moram reči, že prej sem govoril o sporozumu na ECOFIN-u, ta omogoča več državam članicam to, da omogoča tudi uh, davek na finančne transakcije. Predsedstvo je bilo zelo aktivno pri promociji boja proti uh, davčnim goljofijam ter pa vtajam tudi na um, svetu. Potem komisar um, Šemeta ter pa vsi finančni ministri se borimo proti um, da ćemo ta 24. aprila smo um, dejali, da moramo to storiti. Dogovorili smo se glede mandata, tako da komisija začne tudi dogovore z tretjimi državami glede um, prihrankov, tudi glede fisk, fiskalisa smo se dogovorili, uh, tudi to je pomembno za boj proti golfijam, ta dosežek čaka tudi na um, dogovor glede MFF in pa glede proračuna splošno. Prav tako smo glede sklepo sveta dosegli dogovor glede uh, preprečevanja goljufi. V petek smo na um, svetu tudi dosegli dogovor glede uh, mehanizma za hitro odzivanje ter pa um, kura maja. Ter pa. Tako mislim, da smo lahko lažje borili proti goljufijam v Evropi. Uh, Prav tako je pomembna tudi konsolidirana davčna osnova. Tudi skupina za kodeks um, ravnanja je dosegla dogovor um, in bo to posedovano um, na junijski ekofin. Moram pa reči, da nismo dosegli dogovora um, glede um, direktive o obdavčenju energentov glede um, minimalnih eh, trošarin in pa energentov smo dosegli dogovor, um, ter pa glede nekaterih odstopa, ne pa v celoti. Sedaj smo se nasplošno zazemali predvsem za delovna mesta, ter pa za gospodarsko rast. V teh šestih mesecih mislim, da smo dosegli kar velik korak naprej, tako da bomo imeli boljši finančni sistem v EU, tako da bomo imeli večjo verodostojnost. In eh, potem um, mislim, da lahko pomagamo podjetjem. Finančna stabilnost je zelo pomemben predpogoj za gospodarsko rast. Ni zadosti, če um, tega ne storimo. Če, moramo sedaj rešiti finančno krizo, prav tako pa moramo gledati tudi na daljši rok, moramo sprejeti prave ukrepe na poti k večji gospodarski rasti. Um, nimamo veliko finančnih virov, um, prav tako ni veliko uh, Eh, posojanja med bankami. Zato moramo sedaj kot politiki um, in pa drugi akteri proučiti to, kako finančni um, sistem, um, trgi ter pa finančni instrumenti se uporabljajo na, na tak način, da bomo financirali um, infrastrukturo ter pa podjetja, še posebno MSP-je. Uh, eh, zadnja zelena knjiga glede dolgoročnega financiranja evropskega gospodarstva je pomemben korak naprej. To je ključna politična stvar za Evropo zelo aktivni smo bili glede promocije um, rasti. Govorili smo o tem tudi na neformalnem ekofinu. Je vse, je tudi dejal, da bo vzpostavil visoko skupino glede dolgoročnega financiranja, financiranja za MSP. -je. Prav tako smo podpirali tudi spremembe glede EID, glede dodatnega kreditiranja med vsemi državami članicami. Veliko smo storili tudi za stabilnost enotne valute, eh, glede reform in pa koordinacije. Prav tako smo um, glede bančne unije pripravili zakonodajo, ampak še več pa moramo storiti in zato si seveda želim tudi vaše podpore za naslednje predsedstvo, še posebej glede bančne unije. Vloga predsedstva je to, da spodbuja dogovor v svetu in parlamentu. Um, moramo vsi sodelovati, nihče ne more um, nikomu ničesa usilevati vsako predsedstvo se mora tudi lotiti določenih konfliktov, Eh, in pripraviti neke kompromise, ki jih lahko vsi sprema v zadnjih šestih mesecih. Morda včasih nismo dosegli dogovora, ampak vedno smo se trudili za čim boljše rezultate, eh, glede najbolj kočljivih točk. Na koncu eh, moram reči, da vsi skupaj smo zavezani temu, da dosežemo čim boljše rezultate za tiste, ki so nas izvolili. Še vedno so pred nami izzivi, tudi za naslednje predsedstvo, ampak vseeno pa mislim, da smo dosegli odlične rezultate v zadnjih šestih mesecih. Hvala lepa in seveda sem odprt za vaše vprašanje. Okay, Najlepša hvala. Res ste kar eh, obsežen seznam, da se je uspeli izboljšati. Veliko zastalih zadev ste podedovali in eh, tudi parlament je večkrat izražal svojo frustracijo nad tem, ampak eh, nikako nimamo občutka, da bi bili za to krivi vi eh, kot irsko predsedstvo, ampak načeloma ponavadi mi že leta hitreje delamo kot svet. Zdaj pa sledijo vprašanja in odgovore, najprej v imenu Evropske ljudske stranke Žan-Paul Gozes. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod minister, seveda ne dvomim, niti za trenutek, um, v vaše osebne zaveze in pa pripravnost in pa trdo delo, ki ste ga uložili. No, um, prosim, da sedaj poslušate te komplimente, kajti če ne date takoj slušalko, boste slišali po, potem poznaje samo kritike. Kot rečeno, pripričan sem, da ste vložili ogromno dela ter pa da ste osebno zavezani velikemu napredku pri dosejih. Z tega vedika lahko rečem, da lahko rečete, da je bilo irsko predsedstvo dobro in je uspešno delalo. Ampak vseeno pa prosim, da mi dovolite tudi to, da um, gledam na to tudi z vidika državljanov. Po mnenju državljanov je Evropa na mestu, ne napreduje. Imamo rezultate vsako nedeljo, negativne odzive v številnih državah in vse to kaže zelo jasno, da vi in mi nismo uspeli nismo pokazali, kako pomembno je našo delo in ali učinkovito. Kaj ti glavni doseji so blokirani, gospa predsednica je prej omenila tudi, kaj smo izglasovali, to je predvsej redka stvar. Sedaj smo praktično pozvali svetu, da, svet, da ukrepa v celoti, ne predsedstvo, ampak svetu smo spomnili na to, kaj je problem. Uh, vlade niso uspele najti skupnih rešitev, ne glede na svojo politično barvo. Pri nekaterih vprašanjih je parlament zelo hitro delal. Mislim, da smo dobro delali, kot ste povedali, gospa predsednica. Tukaj smo dosegli kar široko soglasje. To pomeni, da lahko najdemo soglasje, tudi prave rešitve za takšna vprašanja. Ampak, kot rečeno, po drugi strani pa je treba priznati, da kriza še ni končana. In z tega vidika vi in pa vaši kolegi niso storili zadosti. Mar se kdo reče, ja, mi smo rešili svoje probleme, drugi pa ne. Ampak to ni res. Problemi so posod in so še vedno aktualni. Poskušali ste storiti to, kar smo želeli od predsedstva. Bili ste pogumni pri tem. Predvsem želimo, da se države nekako uskladijo. Ampak danes pa vendar po drugi strani vidimo, da najbolj pomembni dosjeji še vedno čakajo. To so najbolj ključne stvari za Evropsko unijo. Vsi so blokirani. Seveda razumem nacionalne interese, vsaka država se pač zauzema za svoje interese, to razumem, ampak državljani pa mislim, da pričakujejo več od Evrope. Sedaj, predvsem tudi tisti, ki smo za Evropo, vidimo, da marsikdo ni navdušen nad EU, marsikdo okleva, je zadržan prav zaradi takšnih um, dosejev, um, prav tako tudi zaradi določnega dela predsednika komisije v nekaterih primerjih. Gospod um, minister, torej na začetku sem pohvalil vaše delo, tega prosim ne pozabite, ampak vseeno, sedaj me zanima, kako je s tem in tudi glede na zadnjo um, pobudo, ki jo je izglasoval Evropski parlament. Kaj mislite o tem? Hvala lepa za odgovor. Uh, Najlepša hvala, gospod Gozes. Mislim, da se vsi zavedamo, ne glede na to, kateri državi članici delamo, da se običajni državljani soočajo s številnimi težavami. Ne gre samo za države, ki so vključene v programe, kot je naša. To velja pravzaprav tudi za druge evropske države in vsekakor drago plačujemo za grehe iz preteklosti postopki fiskalnih korektur niso nikoli enostavni, če se zmanjšujejo eh, izdatki, ima to vpliv na storitve, eh, če se zvišujejo davki, to vpliva na prihodek marsikoga in vedno v takih situacijah tudi naraste brezposobnost. In to je tudi razlog, zakaj je irsko predsedstvo izbralo stabilnost, eh, rast in eh, zaposlovanje kot eh, moto svojega predsedovanja, kajti vemo, kakšni fazi odprave dolga smo, poskušamo zagotoviti, da bo, bodo dolgovi bolj vzdržni in to so nujni ukrepi s katerimi uh, upamo, da bomo dosegli dolgoročne cilje, ki jih imamo v Evropski uniji. Kot Evropska unija bomo še naprej morali izvajati fiskalne popravke, ki so potrebni. Vsi vemo, kakšna je širša razprava, ki poteka v vseh državah v zvezi s programi korektur, s programi vrčevanja, ali obstajajo kakšne alternativne rešitve, alternativne rešitve, ki bi bile boljše. Mi v času predsedstva smo imeli občutek, da ne gre za to, da bi imeli nek drug program na mesto tega, kar smo pač že izvajali, ampak potrebujemo še nek drug program poleg tega, usporedno s tem, kar smo že izvajali in to je tisto, kar moramo pripraviti. Poleg tistega, kar pa zadeva naše želje in tisto, za kar smo se zauzemali kot predsedstvo, eh, korekturni programi se nadaljujejo, napredujemo pa počasi, sploh kar zadeva dokončanje trga, pa vendarle bi dokončanje trga prispevalo k višjemu BDP vseh držav. E, začetni kapital, ki prihaja iz Evropske investicijske banke, to je približno 180 milijard, e, je na voljo in mislim, da so tu težave v sistemu, sploh kar zadeva financiranje nasprotnih strank, kar eh, Eh, upočasnuje napredek pri zagotavljanju tega dodatnega kapitala. Če si pogledamo ameriški model, približno 75 odstotkov financiranja za industrijo prihaja iz drugih virov, ne iz bančništva. In mislim, da smo tu v Evropi preveč odvisni od bank, kar zadeva likvidnost. Uh, še posebej to velja za industrijo in sploh za MSP-je. In zato smo na neformalnem srečanju ministrov v Dublinu pozvali komisijo naj pripravi zeleno knjigo in pripravljena je bila delovna skupina, ki se ukvarja z alternativnimi viri financiranja izven bančništva. Tako da v prihodnje lahko dosežemo bistvene spremembe eh, politik, eh, Torej, to, kar smo uspeli v naših šestih mesecih, ni dovolj, eh, je pa to začetek in to po tej poti je potrebno nadaljevati. Hvala, zdaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Van Njok. Hvala še enkrat, gospod minister. No, dolgo časa ste ustrali na napredku pri gospodarskem upravljanju. No, ampak vendarle, tukaj ima še vedno ogromen demokratični primatlaj. To smo videli tudi nedavno, ko je komisija določila cilje glede manjših proračunov in pa primatlajev. To je precej um, niža številka, kot pa je zapisano v šesterčku, te pa dvojčku. Če bi imeli demokratični nadzor, potem bi se lahko izognili vsem napakam. Te so vodili komisijo tudi v to, da potem revidira svoje priporočila za nekatere države. Predvsej pomembne države, Francija, Španija, Italija in Portugalska so bile med njimi. Prav zato bi se zdaj navezano to, kar je povedal gospod Asmussen danes. Gospod Asmussen je torej eh, nemški predstavnik eh, v ECB. Pri naslednji fazi Evropske monetarne gospodarske unije potrebujemo bolj integrirano gospodarsko vlado, ki jo bodo nadzorovali demokratične institucije. Pravzaprav je zagovarjal to, kar je parlament v poročilu Tisen vse skozi branil, Gre za naslednje. Pri vsakem odločanju potrebujemo tudi demokratično protivotež. To, kar je povedal gospod Asmussen, je naslednje. Imamo svet, imamo evroskopino in po drugi strani potrebujemo večja poblastila za Evropski parlament. Demokratična protivotež mora biti predvsem Evropski parlament, bolj to kot pa nek odbor, ki um, združuje nacionalne parlamente. Mene zanima, kakšno je, um, je tukaj vaše stališče. In pa ali boste potem um, to sporočilo posedovali tudi svojim naslednikom um, Litvi. Hvala. Hvala, da je še. Kar zadeva upravljanje, evropski semester mislim, da je v preteklosti deloval zelo neenakomerno in da smo zdaj to nekako zgladili in da specifična priporočila posameznim državam strani komisije so bila precej koristna veliko posvetovanja je potekalo z državami, ki so deležne pomoči in na koncu je komisija tudi ustrezno pripravila svoje, eh, svoje priporočila, ki jih je svet sprijel brez predlogov sprememb. To je bilo zelo koristno. Vsekakor smo določenim državam omogočili več časa, da se ustrezno prilagodijo, vendar pa, če upoštevamo argumente in tisto, kar smo slišali v zvezi s pomankanjem potrošniškega popraševanja v Evropi, da pač zaradi tega nekatera gospodarstva potrebujejo več časa, to se mi zdi razumen pristop, ampak načeloma se napredek na poti proti fiskalni uniji eh, nadaljuje. Od tega ne odstopamo, je pa bila sprejeta odločitev, da nekaterim državam omogočimo več časa, da se prilagodijo pravilom nove fiskalne unije. Eh, sam bi rekel, da je bilo to glede na razmere in, razumno in skladno z eh, najboljšim makroekonomskim razmišljanjem. Ne vem, ali bi bila odločitev kaj drugačna, če bi v tem postopku sodeloval tudi kak odbor parlamenta, to bi težko rekel, ampak nasplošno eh, seveda podpirati demokratizacijo unije zdaj tretjič sodelujem pri predsedovanju in vsekakor so se stvari eh, spremenile in vsekakor je velika prednost, da ima parlament zdaj vlogo so zakonodajalca. In mislim, da eh, bomo lahko do konca meseca rekli, da bomo imeli deset ali celo enajst dosejev zaključenih in osem od teh je bilo v postopku soodločanja eh, s parlamentom, tako da po tej plati mislim, da je bilo naše predsedstvo zelo uspešno. Pa vendarle, evropska zgodba je zgodba, ki teče naprej. Eh, tu so številni projekti, ki se razvijajo in eh, to je, naše predsedstvo je bilo samo ena faza. Bral sem biografijo Thomasa Jeffersona, spori s Hamiltonom eh, med, med sedemdeset in osemdeset leti tistega eh, stoletja so opisani in pravzaprav je kar grozljivo, kako zelo podobne so bile takratne razprave tem, ki zdaj potekajo v Evropi. Eh, grozljivo je tudi videti, kako eh, podobne so bile, oziroma kako so se zgodile določene odločitve in kako malo je manjkalo, da bi se stvari razvile posebno drugače. Ampak tak pogled nazaj se seveda tudi razvije šele s časoma in veliki koraki naprej v demokratizaciji in v integraciji Evropske unije eh, so vedno odziv na nek eh, katalizator. In katalizator za fiskalno unijo je bil pač eh, grozljiv zlom finančnega sistema. In pogosto pač napredek ne poteka v ravni liniji, ampak skokovito. Hvala zdaj pa v imenu skupine Alde, Filip de Becker. Najlepša hvala, predsedujoča, tudi z moje strani najprej čestitke za zadnjih šest mesecev in za delo, ki ste ga poskušali opraviti pri vodenju. Eh, ne samo gospodarskih in finančnih dosjejev, ampak tudi drugih dosjejev, ki so bili prej nekako eh, v zastanku v odboru v drugih odborih, v, v drugih odborih in na drugih področjih. No, moje prvo vprašanje bo morda zvenelo nekoliko filozofsko, ampak vendarle, v zadnjih dneh smo slišali nekaj izjav, predvsem iz ZDA, gospod eh, Merjanki, na to se je trg eh, zelo močno odzval, potem kasneje je tudi kitajska stran dala izjavo, da se pojavljajo težave v njihovem finančnem sistemu in seveda vemo, da niso med seboj povezane finančno gledano samo države članice, ampak da smo del globalnega finančnega sistema. In zato sprašujem, ko vidite, da na Evropski ravni svet ne uspe doseči dogovora o ključnih zadevah, kot je naprimer bančna unija, ali pa eh, bankrot bank. Eh, istočasno izjave, kakršne smo slišali, kažejo, da je še vedno veliko negotovosti v svetovnem finančnem sistemu. Zato sprašujem, kako gledate na napredek te, pri teh dosejih in Eh, ali se ne bojite, da bodo učinki prepočasni, da bo prišlo do fragmentacije trga in eh, mislim, da to utegne biti problematično, predvsem zaradi pomankanja financiranja za gospodarstvo, za podjetja. Tako da sprašujem, eh, kateri predlogi so tisti, ki bi po vašem mnenju morali biti čim prej sprejeti, zato da bi podjetja laže preživela krizo. In pa še nekaj, eno bolj specifično vprašanje. Komisija je pred časom pripravila eh, specifična priporočila za posamezne države, ampak opažam horizontalno zadevo, ki se vedno znova pojavlja pri vseh državah, tako rekoč, to so priporočila o pokojninskih reformah. E, komisija izredno priporoča dvig upokojitvene starosti, poleg tega naj bi e, to deloma povezali tudi s strategijo zgodnejšega upokojevanja ali zmanjšanjem zgodnejšega upokojevanja. Eh, in če želimo imeti jasno sporočilo za državljane, moramo razpravljati tudi o tem. Moramo govoriti o demografskih spremembah, ki prizadevajo veliko držav in zato sprašujem, kako gledate na to horizontalno vprašanje in eh, kako gledate na to, da je na tem področju svet tudi spremenil priporočila komisije. Najlepša hvala. Oba velika projekta, ki sta v teku v Evropi pod vodstvom sveta ECOFIN, sta, finanč, sta fiskalna unija in bančna unija. E, bančna unija je še vedno na dobri poti, tudi v času našega predsedovanja smo s pomočjo parlamenta uspeli sprejeti e, CRD4 in drugi nadzorni mehanizem oziroma enotni nadzorni mehanizem. Veliko delo, ki še ostane, eh, pa je reševanje bank. V zvezi s tem se nismo uspeli zediniti, ampak ponovno se bomo sestali v sredo in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Pred, glede številnih eh, osrednjih tem se strinjamo, ampak vendarle je še nekaj prtih vprašanj, ki jih moramo predelati. Ampak, eh, smo pozitivno nastrojeni, videli bomo, kaj se bo dogajalo in v sredo bomo torej, kot rečeno, nadaljevali pred večerjim sestankom eh, tudi z dvostranskimi sporazumi. Upamo, da bomo uspeli doseči eh, sporazum, če bodo vsi pozitivno nastrojeni. Kar pa zadeva pokojninsko reformo, v nekaterih državah je do te reforme že prišlo, eh, sploh v državah, kjer, ki so prejele pomoč, so bile te zahteve zelo eksplicitne. Naša, zakon, eh, naša reforma je že eh, vključena v zakonodajo in tudi druge države, ki prejemajo pomoč, so že morale prilagoditi oziroma dvigniti upokojitveno starost. Podobnemu vzoru pa sledijo tudi druge države ni nekega vseevropskega pravilnika, ki bi določal upokojitveno starost. To je tudi pametno, ker se demografija v različnih državah odvija na različne načine. In nek, nek pokojninski sistem, ki je povsem zdržen v eni državi, morda ni zdržen v drugi, tako da je vedno potrebno najti pravo ravnovesje med eh, ustreznimi ukrepi za. Eh, na centralni ravni in za posameznike. In zaradi razlik v demografiji ni mogoče enaka rešitev za vse, se pa načeloma vsi premikajo proti dvigu eh, upokojitvene starosti, konec koncev pa bodo seveda o teh zadevah odločale posamezne države. Um, Dobro, zdaj pa sledijo zeleni Filip Lamberts. Dobrodošli, gospod Nunen. Najprej eh, naj povem, da je bilo irsko predsedstvo res eh, predsedstvo, ki je veliko doseglo. Sam se predvsem spominjam Joseja CRD4, kjer mislim, da smo zelo dobro sodelovali. Uspeli smo zadevo zaključiti in sicer na tak način, da sicer nismo dobili najboljše rešitve za bančni sektor, ker imamo še vedno institucije, ki so prevelike, da bi propadle, ampak vendarle smo dosegli napredek. Zato se vam zahvaljujem, zelo strokovno ste vodili svoje delo in upam, da vas bo še kdo drug v tem posnemal. E, mene skrbi predvsem BRD. Ne vem, kakšen e, občutek imate vi. Vem, da ne morete napovedati, kaj se bo zgodilo, ampak eh, ne vem, morda lahko napoveste, kateri glavno vprašanje so še na mizi in kakšna je možnost, da jih rešite. In pa še pripomba bolj kot vprašanje, vedno bolj me moti dejstvo, da nekateri mislijo, da je Irska eh, vzor za oživitev gospodarstva, ampak če si pogledamo številke in splošne gospodarske razmere v državi, Eh, bi rekel, da sama država in prebivalstvo je bila podvržena zelo strogim ukrepom, ki niso ravno socialno pravični. Torej nisem prepričan, da tisti, ki so najbolj sposobni, dejansko nosijo največje breme vezano na oživitev gospodarstva. Rekel bi, da Irska nosi več kot svoj ustrezen delež popravljanja napak Eh, skratka, ljudje so si na neodgovoren način sposojali denar na Irskem. Res pa je, da so tudi nekateri eh, neodgovorno posojali denar in to niso bili samo irske institucije, ampak tudi tuje. Toliko samo kot pripomba. Ja, najlepša hvala, hvala za uh, komplimente na račun irskega predsedstva, sploh kar zadeva napredek pri doseju uh, v zvezi s kapitalskimi zahtevami večina ve, da nismo uspeli sprejeti direktive o reševanju bank v, v Luksemburgu. E, nekaj težav ostaja in v času, ki smo ga imeli na voljo, nismo uspeli teh težav premustiti. In šlo je bolj zato, da nam je zmanjkalo časa, kot pa da bi se soočali z nekimi nepremostljivimi ovirami, tako da bomo nadaljevali z delom. E, tudi sicer kot predsedstvo smo se zelo trudili za rešitev, smo zelo blizu, nismo pa še čisto na cilju. Kar nekaj elementov je ostalo odprtih od petka, predvsem zagotavljanje ravnovesja med tistimi, ki želijo več prožnosti in med tistimi, ki želijo bolj harmoniziran pristop vodilno načelo je tako imenovani bail-in na mesto bail-out. Ampak nekaj držav je tudi, ki želijo uporabo določenih elementov bail-outa poleg ukrepov bail-in. In večina pa se bolj nagiba proti bail-in. Je pa tu tudi skupina držav, predvsem ne evrskih držav, ki želijo več prožnosti, da bi uporabljali tudi nekatere reševalne ukrepe, predvsem da bi uporabljali prihodke iz eh, lastnih eh, skladov in tako dalje. Skratka, eh, tak je, tako je trenutno stanje in eh, nasplošno mislim, da se strinjamo, da je določena mera prožnosti eh, potrebna, eh, govorimo pa še o tem, koliko prožnosti in pod kakšnimi pogoji bi morali zagotoviti in s tem se bomo naprej ukvarjali v sredo, upam. In upam, da se bomo tudi dogovorili glede tega. Kar pa zadeva Irska kot nek eh, vzor programa reševanja, mislim, da je to medijski, nek medijski izum, ki ne odraža realnosti. E, na irskem se na nadcankarski ravni zavedamo, kako težko je bilo uh, izvesti vse ukrepe za naše ljudi. Ne gre za to, da tisti, ki bi lahko nosili večje breme, niso ničesar žrtvovali. Vsi že se žrtvujejo in to že pet let. Tisti, ki so največ žrtvovali, pa so ljudje, ki so izgubili delo, kajti uh, če si pogledate tiste, ki imajo dobro službo, je davčna stopna 52 odstotkov. In to je za tiste, ki služijo posameznike nad 25 tisoč evrov oziroma za par za otroki z nad 38 tisoč evrov. E, skratka, če si pogledate te številke, vidite, da nikomor ni enostavno. E, možnosti za različne ljudi so različne, ampak e, približujemo se cilju. Eh, znižali bomo primankljaj na pod 3 odstotke do leta 2015, če lahko spregovorim kot irski finančni minister, ne kot eh, član predsedstva. In upamo, da bomo zagotovili trajnostno rast in eh, tu nam zaenkrat kaže bolje kot večini evropskih držav in nadaljevali bomo po tej poti. Ampak stvari za nikogar niso bile enostavne in eh, poskušamo seveda breme čim bolj enakomerno in čim bolj pravično razporediti. Ohranili smo temeljne socialne, eh, temeljna socialna jamstva za vse in tudi tisti, ki so izgubili delo, so imeli zagotovljene določene, eh, določene socialne prihodke, vsaj osnovno raven. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu EFT. Gospod Terho. Untame. Haluaisin keskittyä kysymykseen, jota jo sivuttiin aikaisemmin. Osredotočil bi se na vprašanje, ki ga je omenil tudi predhodni govornik in tudi sami ste prej omenjali, da je finančna politika pomembna, ampak Eh, vendarle je prejšnji teden na Ekofinu bilo slišati precej očitkov na, nekatere, na račun nekaterih držav, ki ne popravljajo strezno eh, svojega primankljaja. Kaj meni Irska o tem? Eh, vi sicer pravite, da je razumljivo in da je potrebno primankljaje zmanjšati. Uh, ampak ali se tu pojavlja nek nov trend, ali bomo nadaljevali v tej smeri in kakšna je, kakšna je vaša temeljitev za te očitke. Hvala. Hvala lepa. Naša vlada je leta 2011 marca prevzela vodenje Irske in takrat uh, smo se tudi pogajali z trojko o reševalnem programu. Prvo pogajanje nam je pridobilo eno leto, zato da bi dosegli cilj na področju primankljaja. Eh, program je bil ta, da bi imeli minus 3 odstotke do leta 2014, tako smo dosegli do leta 2015. Seveda imamo postopek za ugotovitev čezmernega primankljaja v številnih državah in nekatere države so dobile nekaj dodatnih let, zato da lahko odpravijo ta primankljaj. Ker smo mi bili prva država, ki je dobila ta dodatek časa, nismo sedaj v moralni poziciji, da bi pridigali drugim, da morajo pospešeno odpraviti javno finančni primankljaj. No, kar se tiče makroekonomskih vidikih naš model za zaposlovanje in rast, zato da bi se vrnili v, eh, v gospodarsko rast. Eh, to je nekaj, kar skušamo spodbuditi predvsem z izvozom. In to seveda mora pomeniti, da drugi morajo kupovati od nas. In če imamo upad potrošniške moči v državi, kot je recimo Francija, potem seveda tudi nihče noče naših izvozov. Torej, mi ne moremo govoriti o tem, ali je dobro, da dobijo države članice dodaten čas ali ne. Seveda je to dobro, ker potem ni gospodarskega šoka in te države lahko potem še naprej kupujejo od nas. poskrbeti moramo za takšne prilagoditve, da bomo zmanjšali javnofinančni primankljaj po 3 odstotke. V paktu stabilnosti in pa rasti iz leta 2002 so tudi že bila kršena pravila in uh, menimo, da bi tukaj morala veljati skupna fiskalna pravila. Torej, ne gre za vprašanje spremembe pravil, gre za vprašanje časovnice, v kateri je treba doseči cilje. Um, Hans-Peter Martin. Hans-Peter Martin. Ja, thanks a lot. Ich habe eigentlich eine Frage. Hans-Peter Martin, hvala lepa. Imam vprašanje, ki se nanaša na prihodnost. Ameriška FED eh, je glede izravnave plačil jasno povedala, da naj bi bilo sedaj konec poceni zadolževanja. In eh, trgi so se na to seveda odzvali. Številnim državam ni, bi, ni uspelo ustrezno izkoristiti te priložnosti in eh, javne finance so zašle v težave, prišlo je ta sanacija bank. Bank niso države morali, mogle sanirati tako, kot bi se to želeli. In tukaj ne govorimo o Irski. No, eh, vi ste rekli, da imate velike izkušnje, da tukaj sedite že tretjič, da ste sodelovali v treh predsedovanjih sveta, svetu. In, uh, zato me zanima, kaj takšne napovedi, kot je bila ta iz sveda, pomenijo za prihodnost v naslednjih mesecih. Hvala. Hvala lepa. Ko sem z vami govoril januarja, je svetovni gospodarski model imel dve struji. Po eni strani Kitajsko in pa nekatere uh, eh, poljoče se, se gospodarstva, ki so se hitro razvajala in pa razvijala. In pa imeli smo razvit del sveta, ki je bil v težavah. Sedaj se je. Slika spremenila. Kitajska je še vedno močna, potem ZDA so izšle iz recesije in sedaj imajo 2 do 3 odstotno rast. No, ti nujni ukrepi, ki jih je uvedla uh, Fed, no, se veste, da je tiskanje denarja vedno nujni ukrep, ne glede na to, kako to dejanje imenujete. Fed se sedaj umaknila od tega ukrepa in preostali del sveta, predvsem Evropa, je pa še vedno v recesiji morali bi vplivati na naše ameriške prijatelje, oni se morajo vrniti k normalnosti v monetarni politiki, ampak postopoma. Če bodo to naredili naenkrat, nam bodo povzročili veliko težav. Upam, da bo Evropska centralna banka, ki, za, ki nima mandata, da bi počela stvari, kot jih počneta FED in pa Banka Anglije. Upam, da bo tudi Evropska centralna banka to upoštevala. Pribižan sem, da je gospod Dragi ima dovolj občutka, je dovolj sposoben in njegove zaveze so že imele močan učinek, ne da bi dejansko kaj naredil. Zavezal se, da bo uvedel. dokončne denarne transakcije in to na drugačen način kot pa v ZDA. Torej, mi moramo najprej biti pozorni na to, kaj se bo zgodilo v Evropi. Lahko pozdravimo dejstvo, da se ZDA uh, eh, sedaj počasi umika iz recesije, ampak ameriške prijatelje moramo posvariti, da naj ne delajo nenadnih uh, sprememb, nenadnih ukrepov, ampak naj. Uh, ravnajo postopoma. Moramo seveda paziti tudi na to, kaj se bo zgodilo na japonskem. Eh, na, Japonska nekako prihaja na nov model, ki, ga, ki mu naša generacija še ni bila priča. Upam, da ne bodo sprejeli kakršnih koli eh, maščevalnih ukrepov, eh, glede na to, da gre za model konkurenčne devalvacije pogledati moramo, kaj se bo zgodilo znotraj G8. Torej, pogledati moramo v ta širši prostor. No, mi moramo pa vedno, še vedno odpravljati naše primankljaje, eh, zmanjšati naš dolg in seveda potrebujemo tudi strategijo za razvoj in rast in za zaposlovanje. No, Evropi vlada ali desnica ali levica, včasih se to zamenja. No, ampak brezposobnost mladih je 30 do 40 odstotna v nekaterih državah in ta model ni vzdržen. Zato moramo ponovno zagnati gospodarstva v Evropi in pripeljati ljudi nazaj na delo iz razlogov, ki niso samo gospodarske narave. Hvala, Werner Langen. Ja, Hvala lepa. Gospod minister, v šestih mesecih vašega predsedovanja ste imeli na dnevnem redu veliko težkih točk in morali ste se seveda ukvarjati tudi s tem, kar ni bilo rešeno v ciperskem eh, predsedstvu. Zato vam lahko um, priznamo veliko uspehov, ampak veliko dela nas še čaka. Japonsko ste omenili. Japonska je primer za to, da zadolževanje in pa pomankanje sanacije bančnega sistema po krizi leta 97, 15 let ni eh, obrodilo nobenega pozitivnega gospodarskega razvoja. Nekateri pa želijo sedaj ta recept napovedati tudi za Evropo. Ravno ta model, ki 15 let v, v, na Japonskem ni deloval. Navezal se bom na dve točke, ki ste jih omenili uspelo nam je doseči nekakšno zgornjo mejo, ko gre za zadrževanje banke in pa za zadrževanje držav. Mm, po mojem mnenju nam to do zdaj ni uspelo. Za poceni posojili Evropske centralne banke niso imeli koristi investicije, eh, podjetja, gospodarstva, ne. Kupljene so bile državne obveznice in s tem je zrasla odvisnost, ne pa se zmanjšala. In še drugič, postavlja se vprašanje, ko govorimo o 16 osnutkih zakonodaje, ki jih je začelo vaše predsedstvo in jih deloma končalo. Tukaj slišimo očitke bank, da gre za čezmerno, čezmejno regulacijo. Govori se o regulacijskem tsunamiju. Ali menite, da imate da imajo banke tukaj prav. Drž odvisnost držav od bank se kaže tudi v tem, da zlasti v manjših, drž v manjših državah, eska tukaj ni izjema Malta, Ciper, Luksemburg, tukaj je bančni sektor v primerjavi z socialnim sektorjem pred bil predimenzioniran. Vi ste rekli, da moramo za zgled vzeti ZDA, kjer se 19 odstotkov investicij financira zunaj bančnega sektorja. No, ehm, gospod Barnier je omenil, da bo pripravil poročilo o sivem bančništvu. Ta nereguliran, to neregulirano področje je vedno večji problem. Kako ste vi delovali na teh področjih v času vašega predsedovanja? Well, on the question of Japan. Najprej nekaj v zvezi z Japonsko, eh, ki se je 20 let ukvarjala z eh, vprašanjem upada gospodarstva, upadanja prebivalstva. Torej, vsaka vlada, ki je bila izvoljena v, na Japonskem, je morala sprejeti drastične ukrepe. Upam, da bodo v tem primeru delovali. Ravni dolga v, na Japonskem niso primerljivi z evropskimi. Mislim, da imajo tam 925 eh, odstotkov BDP-ja državnega dolga, povprečje v Evropi pa je okrog 93 odstotkov. Se pravi, mi nismo v tem položaju, da bodo dogovi, državni dogovi tako dramatično zrasli, kot so bili na japonskem. Upam, da bodo se na nje ukrepi na japonskem delovali, kajti japonska se je že dolgo časa prizadeva in do sedaj ni nič učinkovito delovalo. Kar se tiče regulacije bank. Mislim, da so banke povzročile veliko gorja za navadno prebivalstvo. Povsod po svetu in zlasti v ZDA in v Evropi. Mislim, da so nas naši bančniki pustili na cedilu. No, ampak v spornih 90-ih smo imeli gibanje v Evropi, tudi Irsko je to prizadela, imenovala se je Light Touch Regulation. Šlo je za neka načela, ki so bila vzpostavljena in bančniki bi jim naj sledili iz etičnih vzrokov. Ampak to se ni zgodilo. Ta blaga lahka regulacija ni delovala in zato je smiselno, da se Evropa giba v smeri strože reguliranega bančnega sistema. To pozdravljam in to se mora nadaljevati. Mislim, da smo v Evropi preveč poudarjali dejstvo, čež da je bančni sistem edini vir likvidnosti, edini vir sredstev. Zato smo mi v času našega predsedovanja raziskali možnosti nebančnih investicij. Ko smo prevzeli predsedovanje svetu Evropske unije, je moj oddelek organiziral delavnico na visoki ravni o nebančnih možnostih investicij. In eh, to je privedlo do tega, da je komisija objavila tudi zeleno knjigo, ki sem jo že omenil. In to je privedlo do vzpostavitve Evropske skupine. Eh, Generalni, no, sekretar našega oddelka je sopredsedujoči tej skupini, zato da bi spodbudili nebančno posojevanje in da bi s tem zagnali gospodarstvo zlasti majhna in srednje velika podjetja. In tukaj se pojavi tudi vprašanje bančništva v senci. Seveda je to treba regulirati, ampak eh, na legitimen način bi od tega morali imeti koristi tudi, korist tudi evropsko gospodarstvo. Sanchez Antolin, presedo za SD. Yes, eh, yo quisiera también Uh, Hvala lepa. Tudi sam čestitam ministru za dosežke irskega predsedstva. Zelo pozitivno so prispevali k nekaterim odprtim vprašanjem. Sam sem poročevalec za direktivo o hipotekah in um, pozdravljam prispevek irskega predsedstva na tem področju. Delali so na konstruktiven način, dosegli smo dogovor 22. aprila v zadnjem trialogu. No, ena zadeva tukaj ostaja odprta in to me skrbi. Govorim o 28. členu o prenosu te zakonodaje v nacionalne zakonodaje, ampak pri tem členu obstaja medinstitucionalni problem. Mislim, da bi se s tem na najlažji način, da bi to najlažje rešili mm, na horizontalen način. Pri neki drugi direktivi smo se dogovorili o korelacijskih tabelah. No, pri CRD 4 smo se dogovorili o posebnem postopku. Informacije lahko dobimo na razpolago, če jih zahtevamo. In eh, tukaj so predvideni tudi ukrepi, ki se ukvarjajo z razlikami pri hipotekah v posameznih državah članicah. Potem dogovorili smo se tudi o zakonodaji o finančnih storitvah in o Evropskem nadzornem organu. No, 25. maja pa smo dobili besedilo Koreperja. In v tem besedilu ni bila odražena nobena izmed idej, ki smo jih izrazili. V trialogih smo te predloge preučili, no sedaj direktivo čaka druga obravnava. Ne želimo ogroziti sprejem te direktive, kajti to je občutljiva zakonodaja in lahko prispeva k ponovnem zagonu rasti v nekaterih državah članicah. Zato me zanima, zakaj eh, to še ni dokončano. Prav gotovo sodelujete z prihajajočim predsedstvom. Prosim, poskrbite za to, da bomo tukaj odpravili blokado. Prav tako me zanima, če lahko poveste nekaj besed o tem, kako gledate na možnost dokapitalizacije za retroaktivnim učinkom. Ja, ker ste omenili korelacijske tabele. Eh, samo, če nekaj ni jasno, gre za vprašanje, zahteve po dodatnih informacij. Ne gre za to, da imamo pri vseh teh eh, zakonodajah korelacijske tabele. Pripričana sem, da še poznam odgovor, ki bo prišel. Yeah, ja, predhodni dogovor o tem eh, je bil dosežen na zadnjem trialogu preplagano direktivo je svet podprl na srečanju koreperjev 8. maja. Vam kot poročevalcu se zahvaljujem za vašo ogromno pomoč, za to, da ste zagotovili, da je to bilo uveljavljeno. Naslednji korak je ta, da mora parlament eh, glasovati o kompromisnem besedilu na plenarnem zasedanju, besedilu, ki ga bo predlagal Koreper z predlogi sprememb ekona. To se bo verjetno zgodilo julija ali septembra v času litovskega predsedovanja. No, vi ste omenili tudi tako imenovane pojasnevalne dokumente. Svet meni, da bi morali se držati medinstitucionalnega dogovora, ki bi lahko zagotovil glad ki dogovor v prvi obravnavi. Pripričan sem, da bo litovsko predsedstvo obveščeno tudi o naši današnji razpravi in prav gotovo se bodo tega problema zavedali. Hvala lepa. Sedaj pa Diogo Fejo za EPP. Ja, Hvala lepa. Gospod minister, najprej vam, čestim, najprej vam želim čestitati za zelo strokoven način pri vodenju predsedovanja svetu. No, eno izmed spornih vprašanj je naslednje. Gre za program prilagoditev. Sam prihajam iz Portugalske ki skuša v dogovorenem času opustiti ta program in vi ste iz države, ki je v podobni situaciji. Zato me zanima vaša analiza prilagoditvenih programov, ki so bili končani. Kako lahko te programe izboljšamo? kje obstajajo pomankljivosti pri teh programih. Na portugalskem smo skušali izpolniti kriterije iz programa. Program se je ukvarjal z strukturnimi primankljaji pri, naših, pri našem proračunu, izboljšala se je situacija na področju izvozov. Soočamo se pa z drugimi problemi, kako naprimer z rastočo brezposelnostjo. In vse to vodi v situacijo, ki socialno ni več vzdržna, ki bi torej lahko poskrbeli za izboljšave. Potem, sporno je bilo tudi to, ali naj eh, mednarodni denarni sklad sodeluje v teh programih ali ne. Ali vi menite, da je sodelovanje MDS-a nekaj dobrega oziroma ali bi se bolj zauzeli za model brez MDS-a? Hvala lepa. Ja, eh, prav gotovo imata Irska in pa Portugalska veliko skupnih izkušenj, veliko pogojev povezanih z programom smo morali izpolnjevati, veliko podobnih pogojev. Vi ste trpeli zaradi enakih držav kot Irska, ampak eh, ponekod je to bilo pač potrebno. Sprememba programov. No, mislim, da bi sama komunikacija strani trojke o programih lahko bila boljša. Veliko je bilo povzročenih eh, eh, skrbi, strahu v začetnem izvajanju programa. Šele, ko smo uspeli izgraditi odnos zaupanja med eh, posameznimi člani trojke in pa posameznimi vladnimi ministri, vladnimi uslužbenci, šele potem smo lahko poskrbeli za boljšo komunikacijo. No, sam mislim, da je mednarodni denarni sklad zelo pomemben pri teh programih. Oni imajo izkušnje s takšnimi programi po vsem svetu. Evropska unija pravzaprav nima izkušenj z reševalnimi programi in eh, MDS lahko deluje kot protiutež proti Evropski centralni banki. ko gre potem spet za tista področja, kjer ima ECB največ izkušenj. Sam bi si želel, da bi MDS še vedno sodeloval v reševalnih programih. Bi si pa želel, da bi države ob koncu, ob izteku programa imele spet dostop do trga in da bi se odločile za drugačen model gospodarstva. Da ne bo več teh periodičnih eh, mehurčkov, ki jim, bodo, ki jim bo sledil upad. Želim si, da bi vsi imeli zdravo gospodarstvo, ki bodo temeljile na strošku gospodarstva, na investicijah v izobraževanje, na spodbujanju podjetništva, na razvoju novih tehnologij, moderne industrije. Ehm, to lahko poskrbi za razvoj naslednje generacije. Evropska mora za, svo, za svojimi politikami se izogniti prihodnim programom, ne pa da razmišljamo o tem, kako bi v prihodnosti lahko bolje oblikovali te programe. Hvala lepa sedaj pa za ILS Gunnar Hockmark, ki je poročevalec. Eh, Minister, um, congratulations to the achievements from the Irish presidency. Bye -bye. Za sistem reševanja bank. Hvala lepa. Žal mi je, da nismo uspeli doseči dogovora prejšnji petek o zakonodaji o reševanju bank. Me, kako gledate na možnost rešitve pri tem vprašanju prožnosti? ne moremo reči, da bi tukaj za razliko med eh, državami članicami evroobmočja in državami nečlanicami evroobmočja. Razmisliti moramo o tem, kako lahko izkoristimo vse vire, Tukaj tudi ne gre za vprašanje nasprotja med bail-inom in bail-outom. Bail-in je pomembno orodje, ki bo pomembno tudi v prihodnosti. Ampak ponekod pa to orodje ni dovolj ali pa predstavlja preveliko tveganje, da bi gospodarstvo še poslabšalo. Zagotiti moramo široko paleto orodij. Vsaka vlada mora imeti možnost stabilizacije lastnega gospodarstva. v parlamentu ne pravimo, da gre za ali eno ali drugo. Imamo možnost bail-ina, ampak to ni dovolj. Imamo možnost javnega posredovanja. V marsikaterih primerjih so se na ta način ukvarjali s problemi, ampak ne na dober način. Poskrbeti moramo tudi za ključne kriterije za, javn, za ta javna posredovanja. Zagotoviti moramo, da bo zaščiten denar davkoplačevalcev zanima me, ali lahko bolj podrobno analizirate rešitve, ki jih ponuja parlament eh, še pred naslednjo sredo. Zanima me, če boste to naredili. Se, se strinjam z vašo analizo. Nisem proti vašim argumentom. Vloga predsedstva je predvsem to, da je pošten posrednik. Uh, tukaj v tem primeru je treba gotoviti, kakšen je manjverski prostor, tako da bi lahko poštevali bail out ali pa tudi bail in. Treba je doseči neko ravnoteže med obema in kompromis. Ampak najprej pr načela. Um, torej, da je neka banka prevelika, da propade. Mislim, da vsi poznamo ta izraz. Zakaj so bile takšne banke prevelike? Zato, ker uh, je bil problem v tem, da če bi banke propadle, potem bi propadle celotne države, celotna gospodarstva. Zato so bile banke prevelike, da bi propadle. Too big to fail. Kaj pa sedaj? Finančne institucije in banke ne bi smele biti prevelike, da bi propadle. Kako to storiti? Tako, da um, državne dolgove ločimo od bančne industrije. To je bil mandat eh, sveta 29. junija. Torej, sedaj bomo rekli, konec junija bomo prekinili to povezavo med bankami ter pa državami. Sedaj je to tudi argument za to prihajajočo bančno unijo. Ko bomo to znali izvesti v praksi, glede, če bo neka banka v težavah, potem ne sme priti tja konjenica s davkoplačevalskim denarjem, ampak mora banka s svojimi sredstvi se rešiti. To je bail in, torej najprej delničari, delnice in potem um, obveznice, tisti nižji in potem tisti višji in potem veste, kakšna je hierarhija naprej. No, ampak lahko pa se zgodi, da bo ta teorija škodila gospodarstvu ali pa da bo to morda tudi zelo dober način za reševanje. Prav tako je potem še drug problem. Nekatere države so naprimer zelo obdavčile bodi si davkoplačevalce ali pa finančne institucije. Sedaj imamo kar velika sredstva, ki se bila namenjena ravno temu, da se posvetimo bankam v težavah in potrebujemo določena sredstva kot fleksibilno rezervo, če se problem bank še enkrat pojavi. Ne gre za to, kaj je in, bel in ali pa bel out, kdo je tu, ampak problem je v tem, da nekateri tisti, ki so zunaj, um, ne želijo um, ustrezno sodelovati. Kot rečeno, bom poskušal doseči kompromis. Najprej moramo priti do nekega Bell-ina in potem bi poleg Bell-ina morali uporabiti tudi lastna sredstva kot drugo možnost glede načela mislim, da se bomo strinjali, ampak potem pa je aritmetika problem, koliko, kdaj, kako, kdo, kaj počne. Torej, to bo gotovo dolga noč v sredo in sem optimističen, da lahko dosežemo sporazum. No, potem pa ga morate doseči še z nami. Če boste bliže našemu stališču, potem je tudi naša pogajanja lažja. No, to je zelo pomembna zadeva, zato boste lahko še enkrat poznaj govorili o tem. Prosim, Hvala lepa še enkrat za besedo. Glede, sveda je pomembno, da svet doseže skupno rešitev. Ja, ampak je pa tudi pomembno, da se doseže rešitev, ki jo bomo lahko podprli tudi mi v parlamentu. Prav zato je ključno, da se zavedamo naših različnih razhajajočih se stališč skupni pristop in pa rešitev v svetu mora biti taka, da bomo potem lahko posredno pozneje tudi dosegli um, dogovor med obema so zakonodajalcema. Z tega vedika je pomembno, da že vnaprej tudi upoštevate naše argumente. Glede, ne gre samo za belin ali pa belaut, to ni ta ločnica. Ne. Ker je za naslednje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Imeli bomo probleme. Nekatera roda so teoretično v redu, ampak bodo potem v realnosti samo do določene mere v redu, ne pa dovolj, sploh če se pojavi takšna sistemska kriza. Sedaj mislim, da ne bi bilo odgovorno, če bi že kar naprej izključili druge možnosti. Moramo na vsak način stabilizirati gospodarstvo in takšen način razmišljanja mora biti del kakršnega koli že kompromisa. Hvala lepa. No načeloma mislim, da ni kakšnih večjih razlik med tistim, kar ste povedali vi in pa kar sam želim doseči. No, ampak seveda podrobnosti se bodo potem razhajale. Bomo seveda poštevali vaše stališča, kajti nima smisla, da v svetu dosežemo dogovor, če pa bomo potem naleteli na ovire s parlamentom. Potem posredno. Hvala lepa. Sedaj pa Ani Podimata, socialisti demokrati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 ekonomske zadeve, ampak še vedno je veliko stvari pod vprašajem. Naprimer, neposredna dokapitalizacija ter pa direktiva o finančni konsolidaciji bank. Kako je to med seboj napovezano? Ni čisto jasno, kakšni predpogoji bodo veljali za to novo končno orodje, ki ste ga preomenili v svoje izjave. Pa še eno izjemno pomembno vprašanje ki vpliva tudi na vašo in pa na mojo državo, Španijo, Cipr, Portugalsko, vse. Namreč ta razopit sklepo retroaktivni dokapitalizaciji. To se dogaja pri posamečnih primerih, ne pa sistemsko ali je po vašem mnenju to dovolj, torej za posamečne primere, glede na takšne primere, ali pa je treba že vnaprej pripraviti konkretna merila za takšne primere. Kakšna bo podlaga za ministre za finančne zadeve, ki se bodo odločali o tem, ali se bo uporabljala ta retroaktivna dokapitalizacija? Zakaj se ne bi še sedaj dogovorili za merila, sploh naprimer glede irske? leta 2013 bo Irska ponovno začela z um, izposojanjem na trgih. Zanima me, ali ste zadovoljni um, s temi kompromisi. Hvala. No. Najmanj kakšen postopek glede tega, da bi ESM lahko dokapitaliziral banke. Ta postopek traja že kar nekaj mesecev. manjši odbor smo imeli kot delovno skupino, ki naj bi torej pripravila smernice. Imeli smo tri razprave, potem še zadnjo razpravo v sredo o teh smernicah. Sedaj imamo te smernice pred seboj. Nasplošno mislim, da velja, da smo le stežka ponovno uvrstili v smernice to retroaktivno dokapitalizacijo, ampak sedaj je del smernic. Namreč, za posamečne primere bi lahko imeli takšno retroaktivno dokapitalizacijo. To je možno. In to je ključ. Glavne dejavnike smo že dogovorili, ampak podrobnosti pa še sledijo. No, ampak kot prvo najprej treba videti, kako se bo vse razpredlo pri prvem konkretnem primeru, še potem bomo videli, kaj bo dejansko potekalo v praksi. ESM e še ni namenil dodatnih sredstev za bančne dokapitalizacije. Pravzaprav se naslednjih 20, 20 mesecih gotovo ne bo nič storilo. Bomo videli, kaj bo potem. Sedaj je to vse, kar lahko povem. Nima kakšnega bolj dokončnega odgovora. No, ampak sedaj, kot rečeno, gremo naprej. Stališča Irske pa tudi mislim, da stališča Španije ali pa Portugalske lahko rečem, da smo šli po pravi poti. No, ampak potem, kaj bo pa dejansko dobro in kaj ne bo pa um, te pri sami izvedbi. In še EPP, Marjan Tyson. Hvala. Hvala lepa za besedo imam par vprašanj. Pravzaprav imam vprašanja ista kot eh, kolegica Podimata pri mehanizmu za enotni nadzor. Sem pročevalka in storili smo vse v svojem oči zato, da bi dosegli napredek pri tem dosegu, kajti to omogoča neposredno dokapitalizacijo bank. No, ampak, gospa predsednica, najprej bi čestitela irsko predsedstvo za dobro delo. Lahko rečemo, da je kozarec pol poln ali pa pol prazen. Mislim, da je pol poln, po mojem mnenju. Marsikaj smo naredili in bil je dosežen napredek, to lahko rečem z gospodom Gozesom, eh, z našim koordinatorjem se tudi strinjam. Predvsem je še treba počakati na končne, konkretne rezultate. Sveda rezultati bodo tukaj prej ali slej, ampak treba je tudi gledati, um, kako priti do tega. kot poročevalka za mehanizem za enotni nadzor, želim, da v svetu ECOFIN razmišlja tudi o državah, ki niso del evroobmoča. Ali je tukaj kakšen optin vključitev za te države predviden ali ne? Pa še to, ali si predstavljate, kdaj bi lahko ECOFIN najprej tudi dosegel dogovor O. Pogajanju in pa smernicam za pogajanje s parlamentom. Ali to želite obravnavati ali pa mislite, da boste to obravnavali na naslednjem svetu. Potem še konsolidirana davčna osnova za podjetja. Prej ste to našteli. Vem, da niste bili ravno navdušen nad tem davkom gledajte, vi tukaj veste, da mora tudi parlament povedati svoje mnenje, ampak gledajte, ko smo se v preteklosti pogovarjali o davčni utaji ter pa kolofijam ter pa agresivnemu obdavčenju, gledajte, tam ni bilo ničesar o tej konsolidirani davčni osnovi za podjetja. Mi želimo več preglednosti glede agresivnega davčnega načrtovanja. Uh, kaj tukaj vi mislite kot predsedujoči, kakšna um, je situacija v svetu in pa predvsem kako se sedaj stvari um, dogajajo glede um, te konsolidirane davčne osnove za podjetja. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka za poročevalka za mehanizem za enotni nadzor. Hvala lepa za podporo. To je bil zelo pomemben dosje. komisija pripravlja svoj predlog glede sklada za reševanje. Mislim, da bo na mizi k malu in potem bomo videli, kako potekal ta mehanizem za opt-in, torej za vključitev. Najprej treba počakati na predlog in potem bomo videli, kako naprej. Potem davčne odtaje. No, to je gotovo zadeva, ki je izjemno prevladovala v gospodarskih razpravah v zadnjih mesecih. Marsikaj smo naredili glede izogibanja plačevanja davkov, ter pa utaje, predvsem pri direktivi o prihrankih, ter pa boju proti goljofijam pri DDV. Forum za delovanje glede davko je OECD, bolj to kot pa odbor z OECD, vse skozi zelo sodelujemo, pripravili so svoje prve predloge, sedaj pa jih še pilijo. In mislim, da ravno tukaj, na tem področju, lahko rečem, da je rešitev mednarodno sodelovanje. Skupaj moramo delovati. Potem še glede konsolidirane davčne osnove za podjetja. maja smo poskušali pripraviti razpravo še v času našega predsedovanja, ampak nismo še imeli vsega pripravljenega, mnenja so se zelo razhajala, zato bo to treba posredovati naslednjemu litovskemu predsedstvu, tako da bodo oni pripravili politični dokument za razpravo. No, ampak ponovno kot irec, kot irski minister, ne povem, da seveda um, vsi močno želimo napredka pri tem, kajti vse države zaradi trenutnega sistema izgubljajo denar v proračunu. Ivo je prišel, se ne želite oglasiti, no, pravzaprav bi vam težko to dopustila, glede na to, kako stvari potekajo. Prej ste imeli možnost, to je to. Mhm prišli smo do konca. No, mislim, da lahko rečemo, da ste opravili kar veliko dela. Sveda želim, da opravite še več v svetu. Poleg tega, no, ampak imeli smo predvsej trda pogajanja, ampak mislim, da tudi poštena. Mislim, da smo prišli do kar dobrih rezultatov. Konec koncev. Sedaj upam, da bomo lahko tudi z vašimi nasledniki sodelovali enako dobro. tako da bomo na koncu našega mandata imeli kar obsežen, svežen zakonodaj. 8. julija v ponedeljek bo naslednji sestanek ob 3. in potem še v torek 9. julija ob 9. zjutraj ter pa potem tudi ob 3. popovdne so naslednji sestanki. Oziroma ob 2.30 začnemo v ponedeljek, tako da bomo imeli zadosti časa tudi z predsednikom ECB, to bo gotovo kar dolga razprava. Hvala lepa um, za priložnost, da smo lahko razpravljali o teh dosejih, ki so za nas vse zelo pomembni. Brez vašega odličnega predsedovanja mislim, da ne bi dosegli tako dobrega napredka. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem uh, ter pa vsem članom ekona. Mislim, da smo dosegli kar velik napredek. Vsega tega ne bi zmogli doseči brez dobrega sodelovanja um, in pa dobrega medsebojnega odnosa. Hvala lepa za sodelovanje vsem. Hvala.